Proszę państwa, rozpoczynamy z, opu- z opóźnieniem, bo czekamy. Spoštovane gospe in gospodje, začenjamo z mehno zamudo. Mi namreč čakamo na tiste, ki jih še ni. Čakamo torej na kolege, ki jih še pogrešamo v dvorani. Opravičujem se prisotnim, saj ste. Eh, večinoma že pravočasno prespeli, tudi jaz sem bil točen. Danes imamo dokaj poln program in opravičujem se, če bom pozneje poskušal poskrbeti za disciplino in pravočasnost. Torej, dobrodošli, prehajamo takoj k dnevnemu redu. Na začetku želim povedati, eh, da bo točka 13 o skupnih določbah eh, v zvezi z eh, Evropskim eh, skladom za regionalni razvoj odložena na 3. december in sicer na prošnjo poročevalke Marije Gabriele Zoana. Če ni nobenih pripomp, lahko sprememo dnevni red. Danes imamo zagotovljeno prenašanje po spletu in tolmačenje v 19 jezikov. Zapisniki 22. 30. oktober, eh, ta zapisnik moramo še sprejeti in točka 4, razrešnica 2017, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija, Marijana eh, Petir je pripravila eh, mnenje. V okviru predsedniku smo že razpravljali o razrešnici za splošni proračun. Del Eh, ki se nanaša na kmetijstvo, je zelo velik. Eh, besedo takoj dobi gospa Petir. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, odbor Agri daje vsako leto svoje mnenje o razrešnici eh, za splošni proračun Evropske unije. Tukaj gre za leto 2017. Člane tega odbora seveda zanima, kako se izvršuje proračun v tistem delu, ki se nanaša na SKP v svojem eh, poročilu pozdravljam dejstvo računskega sodišča, ki ugotavlja, da se je stopnja napak eh, zmanjšala z 2,5 odstotka v letu 2016 na 2,4 točke v letu 2017. Na področju naravnih verov eh, finančni učinek stopnje napak je zmanjšan s finančnimi korektoramu in del eh, napačno izplačanih eh, zneskov se vrača v proračun. Eh, torej, finančni popravki so povečani na 2,10 odstotka kar je več kot v letu poprej. Podatke Evropske komisije so zelo blizu tistim, ki jih je ugotovilo računsko sodišče, tako da lahko z velik veliko gotovostjo eh, vzamemo na znanje podatke, ki so nam bili predloženi. Eh, pozdravljam resnost in natančnost, eh, s katero izvajajo države članice SKP. Zadovoljna sem tudi s poenostavitvami na področju upravnih bremen, eh, tu imamo elektronsko izpolnjevanje zahtevkov in vnašanje eh, geografskih podatkov. Eh, mi seveda želimo poenostavljanje, zmanjšanje administrativnega bremena, želimo čim manj napak, nočemo, da bi se naši kmetje borili z dokumenti in administracijo, želimo, da se ukvarjajo s tistim, kar znajo najbolj in sicer pridelovanje dobre hrane, ob eh, ugodnih cenah. Vsako leto pa imamo neko eh, majhno reformo SKP-ja. Eh, komisija je predlagala reformo SKP-ja in mi lahko tu seveda dodamo predloge sprememb in jaz vas tudi prosim, da predlagate spremembe v korist naših kmetov in skupne kmetijske politike. Hvala lepa. Gospod Sanders dobi besedo. Hvala lepa, gospod uh, uh, predsednik, jaz nisem eh, poročevalec v senci, vendar bom govoril v imenu eh, kolegice Kadenbach. To, kar povem, je sedaj so njene besede. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Eh, čestitam poročevalki k mnenju. Računsko sodišče je potrdilo, da se stopnja napak stalno zmanjšuje in da je pod pragom pomembnosti. In vesela sem, da je računsko sodišče eh, kljub drugačni metodologiji prišlo do istih rezultatov kot komisija. Eh, stopnja napak eh, za Evropski garancijski sklad je nižja kot prejšnje leto in sicer 1,4 odstotka pri eh, skladu eh, za razvoj podeželja velja seveda, da tu države članice sofinancirajo razvoje. Eh, tu je sedanja stopnja napak 3,7 odstotka. Seveda se stvari da izboljšati. Eh, mi se moramo stalno lotevati eh, šibkosti in eventualno prilagajati programe mi moramo seveda ugotavljati, kako je z upravičenostjo in podobno. E, uporabljamo tudi nov pristop, e, nove e, kazalnike za uspešnost, e, za prihodnost. E, pomembno je, e, da države članice ohranjajo to, kar pričakujemo od tega političnega področja. Mi potrebujemo tudi boljšo izmenjavo podatkov o najboljših praksah. Eh, kar pa zadeva predlog komisije o eh, skupni kmetijski politiki po letu 2020, si moramo natančno ogledati eh, sedanje napake, kajti stopnja napak se mora zmanjševati z novim okvirom v prihodnosti mi um, imamo tudi posebna uh, poročila uh, v okviru sedanjega SKP-ja in tam bom tudi predlagala predloge sprememb. Eh, torej, spodbujam se, da pomagate popraviti to mnenje, zato da zmanjšamo stopnjo napak. Hvala lepa, sedaj pa gospa Katajnen. Eh, hvala lepa. Jaz sem poročevalka eh, v senci za skupino Alde. Čestitam eh, poročevalke za uravnovešeno besedilo in tu nasplošno vidimo, kaj se je dogajalo v letu 2017 na področju kmetijstva. Stopnja napak se zmanjšuje in mi moramo še naprej iti v tej smeri. Tako kot poročevalka želim izpostaviti program za razvoj podeželja, eh, investicije v podeželje. Eh, to je program, ki dobro deluje in ki ga moramo še naprej izvajati tudi v bodočih reformah. Eh, pomembni so nadzori na terenu in moram reči, da smo zadovoljni z besedilom v sedanji obliki. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Des. Eh, najlepša hvala. Že veliko let eh, zahtevam, da bi pristopni napak razlikovali med tistimi napakami, ki nimajo finančnih učinkov in napakami s finančnimi učinki. Tu bi morali dejansko diferencirani. Prepričan sem, da bi v tem primeru imeli še bistveno bistveno nižjo stopnjo napak. Mi moramo tudi razlikovati med pravimi napakami in goljufijami. In mislim, da bi računsko sodišče to morale prikazati drugače, zato da bi slika bila bolj jasna. Obstajajo namreč napake brez finančnih učinkov ravno nasprotno. In pri teh napakah mora kmet eh, plačevati kljub samo kazen in tu imamo pravzaprav prihodke. Eh, torej, eh, sicer pa čestitam eh, gospe Petir k temu mnenju in jaz bom predlagal še spremembe. Gospod Kaputo, prosim. Grazie, prezidente, ma anche io ringrazio. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se zahvalil gospe Petir za osnutek mnenja, s katerim se povsem strinjam. Izvajanje eh, skupnega nadzora je seveda zelo pomembno, kajti računsko sodišče je ugotovilo, da stopne napak znaša 2,6 odstotka pri naravnih verjih. Če želimo doseči ta cilj, je potrebno poskrbeti predvsem za ozaveščanje in pa tehnično pomoč Evropske komisije državam članicam mislim, da zgolj ocena napake ne zadostuje za oceno uspešnosti rezultatov. In stopnja napak je še zmeraj razmeroma visoka, še prav posebej, ko gre za goljofije. Potrebno je natančno vedeti, kje je prišlo do napak. V nasprotnem primeru bi lahko bila ogrožena skupna kmetijska politika oziroma njeno izvajanje v državah članicah. Veliko bi lahko še storili na tem področju in mislim, da si moramo za to vsi prizadevati. Sedaj pa dobi eh, besedo komisija, predstavnik generalnega direktorata, gospod Mögele. Dobar dan, gospod eh, predsednik, dobar dan vsem skupaj. Eh, najprej se želimo zahvaliti odboru za to mnenje, eh, za eh, delo v zvezi s tem, ki se je začelo že pred nekaj leti. Eh, mislim, da je pomembno, da se sliši tudi mnenje kmetijske skupnosti, tudi v okviru procesa razrešnice. Všeč nam je bilo mnenje gospe Petir, poročevalka je zelo dobro povedala kako odlični rezultati so bili doseženi v letu 2017, 2,7 odstotkov eh, napak. Eh, to je tudi bilo omenjeno prvi stebr z neposrednimi plačili je jasno pod dvema odstotkoma in to je največji del plačil. To je tisti del, kjer smo zeleni, ne samo zaradi tega, ker gre za kmetijstvo, temveč, ker smo dosegli tako dober rezultat. Rad bi tudi povedal, da to ne pride kar tako. Eh, države članice so se potrudile in tudi komisija in eh, so intenzivirale sodelovanje, upravljanje in nadzor. Vendar ne smemo pozabiti, eh, da strožje kontrole in pravila vodijo v večje administrativno breme in zaradi tega je komisija predlagala reforme, s katerimi želimo eh, zapustiti ta začarani eh, krok, eh, če dalje strožjih kontrol in pravil in če dalje večjih administrativnih bremen. Poskušali smo prestaviti eh, podarek za zakonitosti na učinkovitost, na učinkovitost, ki jo želimo dobiti eh, z SKP. Mislim, da moramo ta vidik tudi upoštevati, ko bomo govorili o horizontalni eh, uredbi in osnutku poročila o tej. Hvala lepa odboru za intenzivno delo. Eh, mislim, da je to zelo koristno v celovitem procesu. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Gospod Flanagan, e, želite besedo, vendar prej se niste uh, javili, zato sem dal besedo najprej komisiji. Prosim. Ker je to tekoči sestanek, imam uh, vprašanje v zvezi s tem, kar je povedal gospod uh, uh, Mögele. Mislil sem, da se tako dela. Um, gospod Mögele, če sistemi eh, delujejo če dalje bolje, zakaj bi jih sedaj spremenjali? Govorili ste o administrativnem bremenu. Eh, nov predlog SKP-ja očitno eh, spreminja administrativno uh, breme ki se bo prestavilo iz Bruslja v evropske prestolnice. Ali se breme eh, zmanjšuje ali pa se samo prestavlja in kako bomo merili in primerjali, če eh, se eh, obremenitev prestavi iz Bruslja drugam. Gospod Mögele, hvala lepa, gospod predsednik mislim, da moramo najprej ugotoviti, da politika, ki vsako leto upravlja 57 milijard evrov, ne more delovati brez administrativnega bremena. Kako ga pa lahko zmanjšamo? O tem lahko govorimo. Eh, bodoča SKP želi doseči naslednje. Želi zmanjšati detajle eh, v pravilih, ki veljajo na evropski ravni. Naprimer, eh, obliko eh, dreves, število dreves, ki so dovoljena na določenih območjih in tako naprej. Mi želimo odpraviti ta pravila, ker menimo, da so države članice bliže situaciji na terenu in lahko pač nadomestijo ta pravila z eh, pravili, ki eh, so skladna z pravnim in administrativnim sistemom in lahko dosežejo eh, boljše rezultate. Na ta način bomo imeli manj kontrol na kraju samem in <clears throat> večjo koncentracijo na vprašanje, ali smo dosegli rezultate in ne bomo vedno znova eh, razpravljali o tem, ali so vsak detalj pravilno implementirali. Eh, hvala lepa, sedaj dobi besedo poročevalka. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki so eh, Eh, sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa tudi komisiji za komentarje. Jaz bi rekla, da smo na dobri poti in da dosegamo napredek. Veselim se predlogov sprememb, ki jih boste predlagali in upam, da bodo tudi ti pomagali, da bo to poročilo, ki ste ga eh, pohvalili, še boljše. Hvala lepa. Seveda se zahvaljujem poročevalci vsem, ki ste sodelovali, poročevalcem v senci, sodelavcem. Eh, predloge sprememb lahko date do 27. novembra eh, ob 13. uri. Hvala lepa. Sedaj je točka 5. Financiranje, upravljanje in monitoring skupne eh, kmetijske politike. Poročevalka je gospa Müller. In na tem mestu želim pozdraviti goste naše kolegice. In sicer so tu gostje iz Bavarske, iz eh, Kmetijske zveze. Eh, lepo je, da poslušate in spremljate našo razpravo o reformi SKP-ja. Najprej torej dajem besedo gospe Müller, da predstavi svoje poročilo. Eh, temo sem že pravzaprav predstavil. Prosim, beseda je vaša transparentne institucije in poenostavljanje uprave. To sta centralni želji v mojem poročilu o horizontalni uredbi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Vesela sem, da vam lahko danes eh, predstavim svoje poročilo o financiranju, upravljanju in nadzoru nad SKP-jem. Eh, horizontalno eh, se ta uredba ukvarja vsemi tremi zakonodajnimi eh, predlogi, zlasti ko gre za nove strateške načrte, se pravi direktna plačila in razvoj podeželja. Horizontalna uredba temelji na finančni uredbi, ki je podlaga za vse eh, programe izdatkov Evropske unije. Moj cilj je, da za kmetijstvo eh, dobimo besedilo, ki zagotavlja če dalje večjo preglednost upravnih ustanov, upravljavcev in eh, poenostavljanje eh, odločanja in uprave. Eh, po razpravi Julija v odboru za kmetijstvo sem se sestala s predstavniki komisije, poročevalci v Senci in poročevalci štirih odborov, ki pripravljajo svoje mnenja. Sestala sem se njimi štirikrat. Poleg tega sem naročila študijo od znanstvene službe parlamenta, zato da bi zvedala več o upravnih strukturah v državah članicah. Žal ni bilo mogoče eh, študijo pokriti vseh 28 držav članic, zato smo izbrali šest držav Španijo, Italijo, Nemčijo, zaradi tega, ker imajo te države regionalne programe Irsko, Nizozemsko in Romunijo. Rezultate te študije sem eh, poročevalcem v Senci predstavila oktobra na našem zadnjem zasedanju v Strasburu. Potem smo imeli še eh, mnenje eh, Evropskega računskega sodišča. Veselim se tudi razprave danes popovdan. Sedaj boste pa zvedeli več o mojem poročilu. Razčlenili eh, ga sem v sedem točk, drugo poglavje, spreminjanje upravnih ustanov. To je po mojem mnenju potrebno, kaj ti drugi in prvi stebr sta deloma združena. In zaradi tega je treba eh, izkoristiti sinergije in razčistiti, kje prihaja do prekrivanja. Eh, potem člen 110 eh, sem iz strateških načrtov dala v horizontalno uredbe. Mislim, da je treba stvari e, ustaviti ustrezno v obstoječe strukture. E, za neposredna plačila bo tudi v prihodnje obstajal spremljevalni odbor. E, tu bo zapisano to, kar je že sedaj zapisano za razvoj deželja. Mesta za certificiranje bodo dobila nove naloge. Tu se sklicujem na sedmi člen v eh, načrtu GAP člen 112. Eh, tu piše, da države eh, članice lahko izkoristijo višji odstotek za svoje naloge, zato da zagotovijo čim boljše uresničevanje. Poleg tega sem nameravala svojimi predlogi sprememb v zvezi s to uredbo eh, Eh, upoštevati specifične federalne strukture v državah članicah. Tema subsidijarnost nam je vsem pomembna, eh, ker je to drugo poglavje eh, tako kompleksno in predstavlja kompleksno področje. Vas prosim, da si ga natančno ogledate, zato da boste razumeli moje spremembe in zamisli. Točka dve je kmetijska svetovalna služba. Kmetijska svetovalna služba je osnovni pogoj za za inovativno, trajnostno eh, in perspektivno kmetijstvo in eh, gozdarstvo in zaradi tega to tudi sodi v horizontalno uredbo in tudi v večjih detajlih eh, je to treba upoštevati v in institucionalni strukturi. Eh, kmetijska svetovalna služba eh, je bila tudi bolj eh, opredeljena, tu imamo več detajlov, kajti jaz mislim, da je pomembno vedeti, kako imajo kmetje v vseh državah dostop do najboljših sistemov, do svetovanja in raziskovanja. Tretja točka, rezerva za krize. V časih, ko je verjetnost, da pride do krize, vse večja, potrebujemo imamo ustrezen eh, krizni mehanizem, ki je neodvisen, dobro deluje in zaradi tega tudi eh, predlagam eh, krizno rezervo, eh, ki se uporablja izključno v eh, krizah in eh, ne za tržne intervencije. Naj spomnim, kako je bilo v času zadnje krize. Tam se je izkazalo, da denarja nikjer ni dovolj in če eh, kmetom odzamemo denar, ki je namenjen za kmetijstvo in ga porabimo za krizo, potem je meni težko, kajti mislim, da tukaj pravzaprav dvakrat kaznujemo eh, kmete. Potem eh, četrto področje obveznosti poročanja. Eh, tu gre za člen 52 komisije. Tu komisija pravzaprav predlaga letno poročilo letni pregled uspešnosti. Jaz eh, želim, da iz tega naredimo dvoletni pregled uspešnosti. Upam, da eh, me bo podprla poročevalka Garcia, kajti jaz vidim, da se sistem spreminja in sicer od eh, sistema, ki je usmerjen samo v output in k novemu sistemu vendar če dalje več je eh, eh, eh, bremena in zato, da zagotovimo uspešnost novega sistema, moramo tudi prilagotiti cikl poročanja na dve leti. Ko smo pripravili besedilo, se nam je zgodila tipkovna napaka, tu piše polletno, prosim, da to napako popravite, kajti jaz imam v mislih dvoletno poročilo uh, uspešnosti. Peta točka, dolitev, določitev sankcij, eh, 85-86 člen, eh, torej treba je tudi eh, spremeniti uh, mejo za uh, kazen in sicer 1250 evrov oziroma 10 hektarjev uh, in Upošteva se tudi eh, ukrepanje držav članic. Razpoložljivost satelitskih podatkov je mogoče tudi izboljšati in tudi to lahko privede do boljšega nadzora. Treba je skrbeti za več enotnosti in zaradi tega potrebujemo eh, enoten sistem za eh, postopkovno povišanje kazni v primeru ponavljanja prekrškov. Jaz sem tu se zauzemala za določene odstotke. Ohranitev notranjega trga in konkurence eh, mi je zelo pomembna in zaradi tega potrebujemo bistveno nižje odstotke kot v sedanji uredbi. Šesta točka, to so Eh, izvedbeni akti in delegirani akti. V horizontalni uredbi imamo 100 pooblastil eh, za komisijo pri 104 členih. Eh, se pravi 70 izvedbenih aktov in 30 delegiranih aktov. V zvezi s temi pooblastili za komisijo eh, smo v smislu šaršeja eh, in poročila iz leta 2013 določili eh, kriterije za razlikovanje med izvedbenimi in <clears throat> delegiranimi akti. Komisija pravi, da bi Eh, imeli 50 odstotkov manj eh, izvedbenih in delegiranih aktov v horizontalni uredbi, pa to zame še ni razvidno. Jaz si želim tudi več eh, vsebin v osnovni zakonodaji, vendar tu nimamo pristojnosti, pa tudi nimamo usrednjih verov, zato da bi tu soblikovali pri osnovni zakonodaji. Sedma točka, zadnja točka mojih, moje predstavitve, to so prehodna obdobja. Tu želimo spomniti, da smo eh, v zadnjem programskem obdobju SKP-ja imeli dve leti prehodnega obdobja Srbija. To, je sovpadalo, to ni sovpadalo s koncem mandata parlamenta in komisije, to tudi ni sovpadalo z novimi nalogami in strukturami in zame se zastavlja vprašanje, kaj bomo storili, ali je en plus dva dovolj, ali potrebujemo en plus tri, ali bomo pa. Uh, uh, uh, uh, umestni pregled v omnibusu izkoristili e, in delovali naprej, dokler ne bomo dobili novo SKP. E, vsekakor moramo pravočasno reagirati, da bodo lahko kmetje in države članice načrtovali za naprej. Na koncu, spoštovane kolegice in kolegi, e, vam želim reči naslednje. Za naše kmetijstvo želim čim večjo preglednost upravnih ustanov in maksimalno eh, poenostavitev eh, odločanja in upravljanja. Veselim se razprave z vami in komisijo in eh, z vašo pomočjo bom tudi vključila predloge sprememb. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci. prosim pa držite se odmerjenega časa, dve minuti imate na voljo. Prosim, gospod Antan. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil poročevalki za že opravljeno delo na tem področju. Mislim, da je pomembno, da skupni kmetijski politiki ponovno damo verodostojno vlogo na terenu. Poleg tega pa morajo to kmetijsko politiko podpirati kmetovalci povsod po Evropi. Ti morajo biti pripravljeni prilagoditi se novim izzivom v prehranski verigi. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da gremo še nekoliko dlje, kot je predlagala poročevalka. In sicer potrebujemo pravila skupnosti na področju nadzora, upravnih sankcij in pa plačil. Enaka pravila morajo veljati v vseh državah članicah Evropske unije. V luči dogodkov v zadnjih mesecih je potrebno dobro definirati tudi element višje sile. Mislim, da kmetje niso banditi in da zaradi tega morajo imeti pravico do napak. In manjše napake morajo biti spremljive, ne pa da so zaradi tega ožigosani. Seveda pa je potreben nadzor na terenu. Ampak eh, ne pretiran nadzor na terenu, recimo tako kot se danes eh, meri pretok krav na nekem pašniku. In skupna kmetijska politika mora to omogočiti. To je vsekakor ena izmed naših želja v Evropski ljudski stranki. Mislim, da je potrebno tudi poenostaviti postopke. Videl sem poročilo Evropskega računskega sodišča in mislim, da je potrebno poenostaviti sistem za doseganje odličnosti. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za boljše doseganje rezultatov. To je potrebno uskladiti tudi s tem, kar predlaga kolegica Heranz Garcia v okviru prvega stebra oziroma v okviru prvega besedila ko gre za strateški načrt. Strateški načrt moramo prevesti v horizontalno uredbo, ko gre za področje nadzora. Torej, strateški načrt je ključnega pomena, če želimo zaokrožiti delo na področju horizontalne uredbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sarajev Santoš. Saudare kolega Ulrik. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za poročilo. Čestitam kolegici Ulrike Müller za to skrbno pripravljeno poročilo in pozdravljam tudi goste, gospe Müller. Moramo obdržati stališča trenutne uredbe, sedaj pa imamo tudi nove predloge, ki jih vključujemo. Ta novi model je po mojem mnenju povezan z nadaljno administrativno obremenitvijo nacionalnih organov in to bo imelo negativno vpliv na kmete. To bo še toliko slabše, če se bo SKP dejansko izvajala na tak način predlog, kar se tiče nacionalnih strateških načrtov, je tesno povezan s tem. Imamo sistem upravljanja, ki se v bistvu, ki v bistvu ostaja. Prilagoditev na novi model pa ni jasno opredeljena. Ne vemo točno, kakšna je odgovornost posameznih akterjev. Evropskega parlamenta, koordinacijskih organov in različnih drugih organov. To velja tako za strateške načrte, kot tudi za horizontalno redbo. Vprašanje je, kako bodo ti organi, ti posamični organi, sodelovali na področju kmetijstva in podeželskega razvoja. Tukaj imamo predvsej pravnih elementov, ki jih je potrebno upoštevati. V poročilu pa se govori tudi o financiranju iz rezerve. Komisija pravi, da bi to črpali iz obstoječih skladov v okviru večletnega finančnega okvira, ki je bil prejšnji teden z veliko večino sprejet. Evropski parlament je predvidel začetno vsoto več kot 400 milijard evrov. To je pomembno za SKP in za naslednji večletni finančni okvir. Resnično moramo natančno opredeliti, do česa so kmeti upravičeni. Upam, da bom še naprej s poročevalko in s poročevalci v senci dobro sodeloval, da bomo lahko pojasnili te izjemno tehnične točke. Eh, Gospa. Der Stellungnahme aus dem Entwicklungsausschuss. Naslednja če smem, lahko uh, združim nekatera javljanja, kar se tiče priprave mnenja. Tukaj nisem imela strokovnega mize, da bi to osvetili z naše strani. Pogledali smo si tudi, kaj je odbor za razvoj storil pri tem. In tukaj smo imeli tudi mnenje odbora za razvoj in mnenje te kolegice iz CDU se je začelo stavkom. Iz perspektive razvojne politike bi morali imeti čisto drugačno SKP, kot je to predlog Evropske komisije. Prav tako se lahko pridružim temu, kaj ti naša SKP ima katastrofalne učinke, če pomislimo na izvoz mleko prahu v Afriko, če pomislimo tudi na dumping, ki ga evropska industrija ustvarja. To ustvarja seveda tudi segrejanje podnebja in kmeti v državah razvoja se ne morejo ščititi, trpijo zaradi tega, njihove vlade pa pogosto tudi nimajo prav veliko sredstev za zaščito svojih kmetov. Včasih tudi nimamo pravega interesa in pravega ravnovesja zato bi podala naslednje predloge, kar se tiče horizontalne uredbe. Najprej, želim si, da bi imeli sistematičen nadzor posledic SKP na razvojno politiko. V tem trenutku Evropska unija, čeprav bi metodološko to bilo možno, se ni organizirala in ne izbira podatkov. Pomembno je zahtevati podatke od partnerskih držav. Finančne posledice za države članice, če ne spoštujejo načela, po katerih je SKP za vzvojno politiko nekaj, kar gre v isto smer. Tukaj seveda moramo zagotoviti politično doslednost in tega se ne držimo vedno. Sem pa optimistična, da bomo to kmetijsko reformo sedaj lahko oblikovali bolj kmetom prijazno, kajti od zadnje reforme se je kar precej spremenilo. Imeli smo 2015 migracijsko krizo in to je potem spodbudilo veliko zanimanja za razvojno politiko. Mankajoča politična doslednost se je v bistvu še povečala. Komisar Hogan je sedaj vzpostavil projektno skupino za Afriko in ta dela tudi na priporočilih za to reformo imamo tudi 208. člen Lizbonske pogodbe, ki nas zavezuje, da smo politično koherentni, kar se tiče držav razvoja. Torej, dajmo skupaj bolj prijazno oblikovati SKP v duhu razvojne politike. Hvala lepa. Prosim, če se držite odmerenega časa. Sedaj pa poslanec Culo, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedajoči, in hvala lepa poročevalki, ki je v zelo kratkem času pripravila zelo podrobno poročilo. Reforma upravljanja skupne kmetijske politike je ključnega pomena za ustrezno delovanje te politike, še prav posebej, če upoštevamo novo vizijo, ki v središče postavlja doseganje odličnosti. Zaradi tega potrebujemo učinkovit nadzor. Seveda pa moramo biti zelo pozorni pri uvajanju sprememb. V številnih državah, tudi v eh, moji državi, so nadzorni organi nažalost večkrat pokazali, da ne delujejo dobro, predvsem, ko je šlo za učinkovitost, pa tudi zakonitost in eh, to je ogrozilo finančno disciplino skupne kmetijske politike. Predvsem pa je to povzročilo težave kmetovalcem, prišlo je do zamud, eh, do ovir in eh, zaradi tega je bil oviran dostop do sredstev, ki pripadajo kmetovalcem. Največja novost v novem modelu je sodelovanje med Evropsko komisijo in pa državami članicami in obstaja nevarnost, da se te napake povečajo. Zradi tega moramo biti zelo pozorni in poskrbeti za to, da bomo to tveganje zmanjšali. In poleg tega moramo biti tudi učinkoviti pri spremembi strukture skupne kmetijske politike. Hvala lepa. Poslanec Filip Vazo, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa poročevalka. V tem poročilu gre tudi za inteligentno kmetijstvo. Evropski kmetovalci, tudi francoski kmetovalci, želijo Evropsko komisijo, ki ne bo vsega predpisovala, ki ne bo zastavljala previsokih okoljskih standardov, medtem eh, ko jih kmetovalci iz eh, tretjih držav ne rabijo spoštovati. Potem pride do lahkega uvoza proizvodov iz tretjih držav. Potem je tukaj člen 39. In čeprav eh, ta eh, ni spoštovan, Evropska komisija nadaljuje v isti smeri in sicer v smeri unečevanja proizvodnje verige. To vpliva predvsem eh, na kmetijsko skupnost in Evropska komisija se srečuje z eh, velikimi eh, težavami. Eh, recimo, v težave pa smo zašli tudi v kmetijstvu, recimo, ko gre za živinorejce zaradi različnih sporazumov. Torej, na člen 39 moramo biti pozorni in zanima me, kako bo to načelo zagotovilo uravnoteženo življenje za naše kmetovce. Hvala lepa. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do. Tako, sedaj pa se premikamo na splošno razpravo. Poročevalce v senci smo že slišali. Prosim pa upoštevajte, da imamo še poročilo gospe Garcije. Tako da lahko morda svoje pripombe porazdelite med obe poročili. Samo minuto dobite, prosim, naslednji. Eh, Hvala lepa. Gospa poročevalka, tri pripombe na poročilo. Najprej bi morali pooblastila komisije, kar se tiče črtanja plačil omejiti. Morali bi se izogibati subjektivnim odločitvam. In prav tako zavračam predlog za zavrnitev neposrednih plačil. Obstaja pa še eno vprašanje, kar se tiče tega dvoletnega nadzora. Ali gre to eh, za poročilo ali dejanski nadzor. Nadalje, kar se tiče podeželjskega razvoja, bi rad obdržal pravilo N plus 3, kaj ti pri izvedbi projektov lahko pride tudi do nepričakovanih okoljščin, tako da potrebujemo ta čas. Kaj menite o tem, gospod poročevalka? Hvala lepa, odlično, kar se tiče časa za govor. Prosim, naslednja. Hvala lepa. Rada bi čestitela gospe Müller za njeno delo in se ji za to zahvaliti. Danes mi je padlo v oči, da moramo olajšati uporabo uredbe in strateških načrtov. Ne bomo pa tega olajšali, če ne bomo podprli kmeti na boljši način, kot je to v horizontalni uredbi. Mislim, da mora to ostati v poročilu. Kar se tiče vprašanja poročil uspešnosti vsaki dve leti, pa vem, da se gospod Dantan zauzema za to, da bi to imeli vsakih nekaj let. Mislim pa, da ne smemo držav članic kaznovati. Vsake dve leti je to pravi časovni okvir. Bom pa podala tudi predlog spremembe o kriznem skladu, tako da ne bo prihajalo do premika sredstva, transfera sredstva iz enega leta v drugo, da ne bomo kaznovali kmetov. Eh, grazie, predsedente. Anche io voglio ringraziarla. Gospod Kaputo, najlepša hvala. Rad bi se zahvalil kolegici Müller za odlično opravljeno delo. To je bilo tudi zelo zapleteno delo. Predvsem zaradi lasnosti tega predloga komisije, ki daje veliko pristojnosti državam članicam rad bi izpostavil nekatere eh, točke, na katere se bomo osredotočili v svojih predlogih sprememb. Najprej plačilni organiz, or, or, organi in uh, upravljanje. Torej, mislim, da eh, bi moralo je to funkcijo dati posameznim regijam. Potem pa je tukaj tudi strateško upravljanje skupne kmetijske politike in pa krizna rezerva. Ta bi morala zagotavljati učinkovito pomoč eh, v obdobju krize. In zaradi tega potrebujemo tudi ustrezni krizni mehanizem z zadostnimi finančnimi sredstvi. Vendar pa se mora ta mehanizem uporabljati zgolj v času krize, ne pa tudi za druge posege. Naslednjo področje je področje nadzora. Strinjam se, da potrebujemo sankcije za uvoz kmetijskih proizvodov, vendar pa se ne strinjam z drugim delom predloga, eh, kar zadeva pogoje glede na površino, glede na kmetijsko površino. In potem so tukaj še podatke, ki jih morajo države članice zagotoviti Evropski komisiji. Gospod predsedujoči, govorimo o skupni kmetijski politiki, o reformi. Gre zato da govorimo o edrinem elementu, za katerega imamo tudi ustrezno pristojnost. In zato potrebujemo dovolj časa za razpravo. Če ne moramo razpravljati v odboru, ne moramo razpravljati na plenarnem zasedanju, kdaj bomo pa govorili? Povedal še pa dve minuti. Dve minuti ste imeli. Poslanka Aguilera, prosim. No. Hvala lepa, predsednik. Rada bi se zahvalila gospe Miller za njeno poročilo. Nekateri predlogi so zelo zanimivi, ampak glede na to, da imam zelo malo časa, naj se takrat takoj lotim vidikov, ki so najpomembnejši. V predlogu komisije in v poročilu gospe Müller ni dovolj jasno, vsaj meni ne, vprašanje plačilnih organov in organizacija upravljanja. Države imajo določeno vlogo, ki jo ne smemo minimizirati. Vloga v drugem stebru je zelo pomembna, če želimo, da bi plačilni organi in nacionalno oskajovanje dobro delovalo, ampak moramo bolje opredeliti vse vloge. In to vlogo bi morali odigrati regije v drugem stebu, ne pa jih minimizirati, kot je ob to predlogu komisije in tudi v trenutnem predlogu. Svetovalne službe za kmetijstvo, mislim, da gredo veliko dlje v predlogu gospe Müller. In mislim, da bi to nekoliko zapletlo stvari, še, še zapletlo stvari. Je pa to pomembno orodje, ključno za prihodnost. Tako da bomo vložili nekaj predlogov sprememb na to točko, da ne bomo torej končali z netrajnostnimi razmerami, kar se tiče teh služb. Kar se tiče nadzora, moramo spremeniti razmere. Ne moramo imeti administrativno napako, ki vodi do tega, da potem kmeti ne dobijo pomoči tri leta. Seveda potrebujemo nadzor, ampak ne morete pa zaradi manjših napak odozeti subvencije kmetom dve, tri leta. To je nekaj, kar moramo izboljšati. Ne, da se seveda sprašujemo o preglednosti sistema ali nadzora. Oui, merci, monsieur le président. I was interested, thank you, chairman. I was interested in, uh, in Mr. Hvala lepa, predsednik. A, se prečujem, kdo je zdaj na vrsti? Yes. Yes. Oh, it's the usual confusion between Ag. Uh, običajna zmeda med Agnewom in Andrewom, se prečujem. Gospod Andrew. Je suis vraiment désespéré que vous confondiez. Jaz sem ravno tako obupan kot gospod Anjo, ampak tako pa še. Jaz sem Andrije, gospod predsedojoči, Andrije. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Rad bi čestital in se zahvalil Ulrike Müller za njeno poročilo tema zagotovo ni bila preprosta in eh, pohitev bom. Podpiram skupna pravila na področju nadzora in tudi skupna pravila na področju sankcij, kajti mislim, da je potrebno okrepiti ta duh skupnosti. In eh, o tem govorijo tudi vsa tri poročila na to temo. Potrebno je poskrbeti tudi za uskladitev med posameznimi poročili in strinjam se tudi s predlogom gospe Heranc Garcije, da potrebujemo skupno rezervo. To je ključnega pomena. In zadnja točka je poenostavitev postopkov. Ja. Potrebno se je upreti na poročilo Evropskega računskega sodišča, ki predlaga, da je potrebno poenostaviti pravila, In mislim, da je na tem področju potrebno okrepiti tudi poročilo gospe Ulrike Miller. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Buda. Hvala lepa, predsednik. Nekaj kratkih pripomp o tem predlogu, ki ga pozdravljam, kot nekaj zelo dobrega. Kar se tiče agencij za neposredna plačila, te agencije bi morale najprej delati za kmete. Prav tako pa bi morale imeti vlogo pri svetovanju kmetom, preden podajo prošnje za financiranje. Pogosto so te prošnje zelo birokratske, kmeti imajo s tem težave, rad bi torej videl standardizacijo na evropski ravni za to. Drugič, svetovalne službe bi morale biti dostopne kmetom. Kajti, po mojem mnenju, je to pomembno pri upravljanju kmetij in to na tak način, da kmeti ne naredijo administrativnih napak in da potem niso zato kaznovani. Kar se tiče kazni, sankcij, kasnejših izplačil, bi pa dal ta predlog. Če pride do zamud, potem mora, če ima kmet, seveda zamudo priplačuje, potem narediti nakazen. Prav tako bi morali to obrniti, če on dobi prepozno kazen. Ne bi smel sam plačevati kazni in tudi država, ne kmetu. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia raportoja Müllerille tästä huolellisesti valmistellusta mietinnöstä. Raport... Ja to poročilo je bilo zares eh, dobro pripravljeno. Poročevalka je posredovala pomembno sporočilo. Evropska unija mora biti verodostojna tudi v času kmetijske krize in zaradi tega potrebujemo ustrezen mehanizem za upravljanje krize. In uh, ta ne sme biti uh, povezan neposredno z neposrednimi plačili kmetom, ki jih kmetje nujno potrebujejo. Ne smemo ponavljati napak in poleg tega morajo sankcije veljati ne za manjše eh, napake, upravne napake, ampak za ponavljajoče se napake. Poleg tega pa imamo zelo kratek čas za obravnavo tega poročila in želim veliko uspeha in poguma poročevalki. Če ji želi uspeti, bo potrebno okrepljeno sodelovanje med posameznimi poročevalci v senci in pa poročevalci za različne teme, kajti vse te teme so zelo pomembne za evropske kmete. In upam, da vam bo pravočasno uspelo, gospod Hojslik. Hvala lepa, gospa Müller. To, kar me nekoliko čudi pri vašem poročilu, je, Da, že pravzaprav sprejemate novi sistem. Mislim pa, da moramo imeti temeljno razpravo o tem, ali to renacionalizacijo eh, kmetijske politike si sploh želimo. To pa smo enostavno sprejeli. Kot odbor smo potem nemočni v prihodnosti. O tem se moramo še pogovoriti, ali bomo dejali komisija, pa da predlog mi ga kar sprejmemo, samo malo ga bomo popravili. Mislim, da glede veliko točk moramo voditi to temeljno razpravo in te nismo imeli in je nimamo. Kar se nadzora tiče, seveda moramo govoriti o nadzoru, ampak po eni strani zahtevamo manj nadzora, bolj učinkovit nadzor. Na koncu moramo seveda potem tudi vedeti, ali bo to delovalo. Potem pa moramo paziti tudi na to, in to je pomembna točka, kjer smo si enotni, da bomo v vseh državah članicah imeli enake standarde nadzora. To bi moral biti prvi ukrep, da ne bomo imeli raznolikih sistemov. In potem krizni sklad, da moramo ga imeti ampak kdaj bo stopil veljav in kako ga bomo uporabili. To je tista velika razprava, ki jo moramo voditi. Imeli bomo več kriz, ne samo finančnih, temveč tudi podnebnih in druge zadeve, kako bomo ravnali s tem daljnoročno. O tem se moramo pogovarjati. Potem pa še konkretno vprašanje za vas. Pri eni točki ste predlagali, da bi zahtevali elemente informacij. Veste, da je to bilo nemčijo za spono. CMA smo odpravili, ker smo dejali, da ne moramo zahtevati informacij strani države. Sedaj želite to uvesti, da bi torej malo pomirili potrošnike. To je naloga, ki je ne more prevzeti komisija ali kdorkoli drug. To je naša naloga poslancev različnih združenj. Mislim, da to spohne spada v to. Hvala lepa. Poslanec Agnjuj. Hvala lepa. Se opravičujem, da sem se prej vključil v razpravo. Res sem mislil, da ste me poklicali. Nisem bil zloben. Zelo zanimivo je to, kar je dejala gospa Ulrike Müller. Veliko dela je vložila v to. Imamo dve poročili. Najprej o spremljanju in upravljanju, potem poročilo o nadzoru ja, računskega sodišča, naprimer. In to bi bilo zelo neposredno. Če kmet se loti scheme, za katero bo plačan, potem mora biti izplačan točno toliko, kot je X in ne X. Nadzornik mora to nadzorovati. Zakaj se daj ti dve leti? To je veliko teže razumeti. Naprimer, glede na uspešnost, ki jo merimo, ali je več opraševalcev na kmetiji, koliko jih je bilo na začetku, nekdo mora meriti uspešnost. Prav tako velja za čistejšo vodo odkuder jo zajemajo, naprimer na te kmetije. Je ta res bolj čista, je manj erozije tam, kdo mora meriti to. Se je podoba počutja živali izboljšalo, ključno pa je, ali so se zmanjšali topogledni plini in kdo bo meril to. Ne morem si pomagati, zdi se mi, gospod Müller, da ste sprejeli, da bo to stalo kar precej, ampak če bo to vsake dve leti, bo to stalo izredno veliko. Hvala lepa. Gospa predsednica McGuinness. You, um, Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se zahvalim Ulrike za njeno delo, imam pa vprašanje, kar se tiče svetovalnih služb za kmete. Predlaga se, da bi to bilo prenešeno v horizontalno redbo iz strateškega načrta. Rada bi razloge za to, potem pa pripombe gospoda Agnova so dragocene, čeprav se bo morda to presenetilo, kako torej merimo, kar se tiče uspešnosti okoljske politike, kriterije. In to bi bilo morda dobro vprašanje za računsko sodišče, ko bomo imeli razpravo danes popovdne. Hvala. Ja, äh, Gospod Jar, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa kolegici Müller. Dobro se mi zdi, da imamo poročevalko, ki si je zadala nalogo, da predstavi poročilo z vidika kmeta. To je zelo pomembno. Kar se tiče kolega Hojzlinga, da model, o tem se moramo pogovarjati, ampak to bo verjetno tema naslednjega poročila. Morda smo si celo enotni, čeprav moramo reči, karkoli komisija predlaga, moramo paziti, da bomo še vedno imeli splošno kmetijsko politiko. Splošno, to je povdarek, kajti lahko smo ponosni na skupno eh, kmetijsko politiko. In seveda imamo tudi ponudbe, kako rešiti to skupno kmetijsko politiko. Gospa Müller pravi, da moramo si ogledati eh, nadzor, potem tudi uskladiti standarde na tem področju ampak ponekod imamo obdvajalne površine, ki so določene na kvadratni meter. To je morda teoretično dragoceno, pa praktično pa ni. Če se točno na kvadratni meter vse skupaj določi, to lahko nadzorujem z GPS-om. Ampak eh, čiste natančne posod ne bomo imeli. Potem pa, če želimo skrbati živino in se moram potem odpraviti na teren ali se potem odštejejo, potem tudi sledi mojega vozila, torej to potem niso obdelovane površine, ker je to pot. Vse to bi bilo potrebno preveriti, zato da bomo delovali v prid kmeta, ker je kmet seveda v interesu naše politične pozornosti. Bogovič. Gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Najprej čestitke Ulriki za odlično poročilo. Kar se tiče osnovne dileme takšen koncept, kot je predstavljen ali drugače, mislim, da smo kar kakšen mesec zamudili in bi to morali govoriti o priporočilu gospoda Dorfmana, kjer smo se v prvi fazi opredelili, od tu naprej pa mislim, da se moramo zelo intenzivno vključiti v to poročilo in ga izboljšati eh, eh, to, kar je pripravila komisija, kajti na sprotnem primeru bo sektor kmetijstvo potegnil kratek konec, kajti ostali odbori intenzivno delajo na teh poročilih. Kar se tiče konkretnega poročila, podpiram, eh, da je vsaj eh, eh, merjenje uspešnosti najpogosteje na dve leti, zaradi meni lahko tudi na tri. Absolutno več delegiranih aktov v osnovnem dokumentu, mislim, da je tu naše mesto v komisiji, da komisija kar predstavi v dokumentih, kaj, kaj si misli in potem mi o tem odločimo, ne da to postane stvar neke uradniške politike v nadaljevanju dveletno prehodno obdobje minimalno kajti bodimo realisti eh, eh, in eh, več najprej z letom dva triindvajset se lahko takšna politika začne zelo pomembno je tudi mislim da bi morali med element višje sile dodati nesreče na kmetijah kajti če je višja sila če ti narava škoduje če izgubiš člana družinske kmetije prav tako višja sila in to mislim da odgovarja na številne probleme na kmetijah svetovalna služba in organiziranje podpornega okolja ključno kajti brez dobrega znanja prenosa znanja digitalizacije na podeželju se bo podeželju in pa kmetijstvo slabo pisalo. Hvala lepa. Delaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo dve pripombi. Najprej bi se rada zahvalila gospe Müller za opravljeno delo. Sedaj pa se vračam k rezervi za krizo in sicer naj bi to znašalo 400 milijonov. Spomnimo pa se samo zadnje krize na področju mleka. Zdi se mi, da ta predlog ni dovolj ambiciozen za pomoč kmetijskem sektorju, kmetijskemu sektorju v krizi. In še moja druga propomba. Strinjam se, da bi izvršne akte nadomestili z delegiranimi akti kajti Evropski parlament mora imeti ustrezno vlogo pri izvajanju skupne kmetijske politike. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grazie, presidente. No, il rapporto della collega. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo kolegice Müller je ustrezno zastavljanje. Predlaga pogoje in pa tudi ustrezne sankcije. Poleg tega pa govori tudi o sistemu odličnosti, ki ga je predlagala Evropska komisija. Mislim pa, da potrebujemo pravila skupnosti za nadzor in eh, za vračanje neuporabljenih sredstev. Potrebujemo skupno dimenzijo v skupni kmetijski politiki, kajti to bi zagotovilo tudi večjo pravno gotovost za naše kmetovalce. Kar zadeva krizno rezervo, bomo skupaj s poročevalcem gospodom Dos Santosom skušali poskrbeti za to, da bi trenutni proračun, torej 400 milijonov, povečali. Namreč tukaj mora iti za drugačne ukrepe od klasičnih ukrepov v času krize. In v uredbi Omnibus smo že veliko naredili na področju poenostavitve. Najlepša hvala. Gospod Grunek. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, rada bi se zahvalila Ulrik za poročilo, ki ga je predložila. Strinjam se z številnimi točkami, predvsem pa z poenostavitvijo in pa z zmanjšanjem upravnih stroškov. Evropska komisija na tem področju ni podala dovolj predlogov, potem pa še rezerva za krizo. To mora biti rezerva za pomoč kmetijstvu v času krize, kot je bilo eh, rečeno, naj bi se ta rezerva financirala z svežimi sredstvi, ne pa z sredstvi iz tretjega stebra, kajti financiranje naj bi potekalo izključno iz evropskega proračuna. Zelo pozorni moramo biti pri tem, kaj ti lahko se zgodi, da se bomo soočili z številnimi krizami. Tako, izčrpali smo seznam govornikov strani poslank in poslancev. Nihče drug ne želi besede, tako da dobi besedo predstavnik komisije. Gospod generalni direktor Mögele, prosim. Uh, Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospe Müller za osnutek poročila, ki ga je pripravila. Naj se zahvalim njeni odprtosti in pripravljenosti na razpravo na različnih sestankih, ki smo jih imeli. Tudi komisija je imela priložnost razložiti uredbo zelo podrobno in mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne sodelovanje. Kaj je ta horizontalna uredba? To je zakonodaja o upravljanju SKP upravljanje strani administrativnih organov držav članic in udeležba komisije kot nekakšnega internega nadzornika. Zato je ta uredba potrebna, je pa nekoliko zapletena in tehnična. Ko govorimo o finančnih postopkih, ko govorimo o odločitvah v tem kontekstu. Mimo grede, to je razlog, zakaj menimo, da bi to uredbo morali spremeniti, koliko se da, malo, kajti to je delojoč instrument. Govorili smo o nizki stopni napak, to je tudi povezano s tem. In zato smo naše delo omejili na prilagoditev besedila na novo politiko, kot je bila predlagana. To je zapisano tudi v redbi o strateškem načrtu. To moramo upoštevati. To, kar je pred vami, je v večini primerov nekaj, kar že obstaja in se ne bo spremenilo. Bilo je zastavljeno vprašanje, kar se tiče informacij. Edina stvar je, da bi spremenili kraj, kjer je to zapisano. Torej, kje je to zapisano, določba? Samo v drugem členu bo samo to se bo spremenilo. To je torej člen, ki že obstaja. To nima pravka s CMA, to je popolnoma drugačen mehanizem. Ni sprejem brez status quo potem pa naj grem sedaj skozi vsa vprašanja in pripombe, ki smo jih slišali, in tudi nekaj točk, ki sem jih tudi sam prepoznal, ko sem prebral poročilo. Najprej. Govorimo o opredelitvah v uredbi CPR. Seveda si lahko to ogledamo, vendar pa moramo vedeti, da CPR še vedno temelji na starem pristopu spanovanja v pokoju. Nisem torej pripričan, da lahko te reference ostanejo in so dosledne s horizontalnim predlogom, kot je bil podan strani komisije. Upravljavski organi. Spremnili smo vrstni red členov. To je nekaj, o čemer se lahko tudi pogovarjamo in vprašanje je, ali bi to naj storili ali ne. Seveda to vprašanje lahko si bolj podrobno ogledamo. Ena sprememba pa je, ki se nam zdi zaskrbljujoča, to pa je, da bi usklajevalnim organom dali precejšno upravno vlogo. Za tiste, ki tega ne veste, usklajevalni organi po državah članicah obstajajo samo v državah članicah, kjer je več kot ena plačilna agencija in imajo vlogo usklajevanja, nimajo kakšne večje politične oziroma upravljavske vloge, kar se tiče politik. Torej, če želite orisati ta, to regionalno razsežnost, potem tega ne boste storili s tem. Tu boste samo premaknili poblastila in odgovornosti na centralno telo, na organ, ki nikoli ni imelo izvršilne vloge. Nikoli ni imelo take velike vloge. To je gotovo nekaj, kar je potrebno si bolj podrobno ogledati. Prav tako, kar se tiče upravljanja in kar se tiče svetovalnih služb, se je to spremenilo iz strateškega eh, nacionalnega načrta v horizontalno redbo. To ni dramatično, ampak to je nekoliko izven konteksta, kaj ti ti dve določbi sta dobro ugrajeni v strateško redbo in to sta del političnega konteksta strateškega procesa. Potem, kar nekaj vas je to hvalilo, no? ste, da bi morali imeti dvoletni načrt za uspešnost. To nas mora zelo skrbeti. Poročilo uspešnosti je ključni element zagotovil, ki jih moramo dati in to mora potekati letno. To je povezano s proračunom. Če bo to vsaki dve leti, bi to bila velika težava. Gre za izjavo o zanesljivosti. Po mojem mnenju, to ni združljivo niti s finančno uredbo, ki ima jasna pravila, kako mora ta izjava o zanesljivosti potekati. Tako da prosim, da ponovno premislite o tej spremembi. Rezerva za kmetijstvo je bila nekakrat omenjena. Mislim, da obstajajo nekatere nerealistične ideje o tej rezervi. Predlagali smo to zato, da bi odpravili rezervo za krizne razmere, ker to ni delovalo, ni se je dalo uporabljati. Predlagamo torej rezervo za kmetijstvo, ki bi ne bila nič drugega kot proračunska postavka. Člen v proračunu, ki bi zajemal vsa sredstva, ki so na volja za okrepe proti krizi in proti tržnemu upravljanju. Vprašanje, kakšen obseg bi naj to bil, to pa je seveda politična odločitev, ki jo je potrebno sprejeti prelagali, smo vsaj 400 milijonov evrov. Vsaj. To pomeni, da lahko seveda prelagate več kot proračunski organ. Seveda pa obstaja možnost, da če bi 400 milijonov ali kakšno koli vsoto že izčrpali, da bi dodali sredstva. To je odločitev, ki mora biti sprejeta v proračunskem postopku. Bilo pa bi protiproduktivno, če bi se sedaj vračali na nekaj, kar bi imenovali krizna rezerva, kajti denar za tržne ukrepe, bi spet morali dobiti od nekod iz druge postavke. Kakšna je prednost tega? Mislim, da konec koncev, če si to bolj podrobno pogledate, se bodo, boste soočili z vprašanjem, koliko sredstev bi lahko, bi naj namenili za tržne in krizne ukrepe. Ali bo to torej v krizni rezervi, kmetijski rezervi, katerikoli drugi postavki, to nas samo odvrača od pravega vprašanja. črtali ste finančne meje, tega ne razumemo. Morda bi se o tem morali bolj podrobno pogovoriti. To je zelo pomembno za upravljanje proračuna. V 35. členu uredbe ste zamenili or z end ali z in, to je potencialno zelo resna sprememba, ampak morda bi to lahko sprejeli, tako da bi nasplošno izboljšali 35 člen, ko bi pojasnili določbe. Nekateri akteri ne vedo točno, zakaj gre z državami članice, mi smo na tem že delali, morda bi lahko našli rešitev v tem kontekstu. Dejali ste, da želite izključiti manjše kmete iz kazni, to vključuje eh, nov ukrep pogojevanja. To bi vodilo do potem veliko bolj dalekosežnih izjem kot trenutno kajti trenutna izjema velja samo za zelenitev. Potem bi tudi več kmetov izuzeli iz naskrižne skladnosti in to po našem mnenju ni v interesu vedno višjih okoljskih ambicij. Nič ne bom rekel o izvedbenih in dirigiranih aktih, to je vprašanje, ki je težko institucionalno gledalo, o tem bomo govorili na zadnjem trialogu, ne vemo, kdaj to bo kajti tukaj gre za vprašanje sveta, parlamenta, da se določi institucionalna vloga. Morda še minutka glede prispevkov, ki smo jih slišali danes tukaj v razpravi. Višja sila. To določbo smo omili, kajti v sistemu, kjer države članice zahtevajo večjo subsidijarnost, je to nekaj, česar Evropska raven ne ureja. V takih podrobnostih ni potrebno, da se to ureja. V takih podrobnostih, če je smrt kmeta više sila, potem naj bo tako, to ni velika težava. Gospa Hojbuh je omenila razvojno politiko. Resnično bi se zavzel za to, da se o tem pogovorimo v kontekstu uredbe o strateškem načrtovanju. Tam se navaja politika kot sem dejal, tukaj horizontalna RGA je tehnična, pravljavska, gre za institucije, postopke, ne gre pa za politiko. Še prav posebno ne za zunanjo politiko. Mislim, da je to napačno mesto. Seveda, o tem vprašanju se bomo pogovarjali, ampak mislim, da mora biti to v okviru strateške uredbe. N plus 2, N plus 3. Veste, da smo imeli N plus 2 v preteklosti, kar pomeni, da smo po državskem razvoju imeli dve leti, država članica je imela dve leti za porabo sredstev. Dve leti po zavezi, ki je bila podana. Potem 2013 je bilo to razširjeno na 1 plus 3, kaj ti mislili smo, da če bomo državam članicam dali več časa, bi lahko zmanjšali napako. Lahko zmanjšali erale, torej sredstva, ki so še neporabljene. In to je kot nekakšen plas, ti neplačeni računi za evropski proračun postajajo vedno večji plas in potem smo gotovili, da to ne deluje. Več časa, ko damo plačilnim agencijam in nacionalnim organom, več časa si vzamejo. Zato konec koncev menimo, da je dobro, da se vrnemo nazaj na N plus 2, kajti malo časovnega pritiska lahko osredotoči ukrepe in se lahko potem bolj trudijo, da porabijo sredstva, kajti absorpcija je zelo pomembna pri tem. Gospa Aguilera, omenili ste pričine agencije in njihovo vlogo, da bi to moralo biti bolj jasno. Kot sem dejal na začetku, nismo prav veliko spreminjali. Da pa mislim, da je vloga pričinih agencij zelo jasna. Vedno smo to razumeli. Na tak način samo nekaj prilagoditev je glede na novo politiko, o kateri smo se mimo grede tudi pogovarjali s pačenimi agencijami. Če pa želite kaj spremeniti, morda se lahko o tem pogovorimo in ugotovimo, katere so tehnične točke, ki niso jasne in ki jih je potrebno izboljšati. Omenil sem že informacijske ukrepe, status quo, nič novega. Pripravljeni smo seveda nadrevati zelo intenzivnim dialogom in skušati priti do najboljšega rezultata s tem odborom. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Z dodatkowym pytaniem zgłosił się pan poseł Agniu. Najlepša hvala. Gospod Agnew bi rad zastavil še dodatno vprašanje. Ne, to je postopkovno vprašanje. Rad bi izpostavil sledeče. Biannual in biannual sta dve angliški besedi, ki zvenita skoraj da enako. Prva pomeni vsakih šest mesecev, eh, druga vsakih dve leti. In eh, po izrazih na obrazih vidim, da ljudje tega ne razumejo, ampak mislim, da se ti dve besedi narobe uporabljata v angliščini. Dobro. Najlepša hvala. Potem pa prosimo poročevalko, da zaključi to razpravo. Najlepša hvala za vse vaše prispevke, tudi za pojasnilo komisije. Mislim, da moramo nadaljevati z našo razpravo. Zagotovo imamo v Evropskem parlamentu nekoliko drugačen pogled, ki ga želimo predstaviti Evropski komisiji in eh, seveda to tudi počnemo. Mislim, da ne morem spregovoriti o vseh posameznih vprašanjih vendar pa me eh, seveda zelo zanima sodelovanje z poročevalci v senci. Dejansko želimo doseči poenostavitev na upravnem področju in veselim se že predlogov sprememb. V nadaljevanju pa bom sodelovala tudi z poročevalcema za preostali dve uredbi, tako da bo to upoštevano tudi pri horizontalni uredbi. Namreč izmenjava mnen med poročevalci je še kako pomembna. Hvala lepa za današnjo razpravo. Popravki do čečega grudnja. Najlepša hvala. Do decembra je potrebno uložiti predloge sprememb, do 3. decembra, do 15. ure. Hvala lepa, gospa poročevalka in eh, zahvaljujem se tudi vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Tako. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. In sicer ste prejeli dokument, ki ga je posredoval predsednik parlamenta, gospod Tajani. In v tem dokumentu je izpostavljen problem povezan z sektorskimi programi, programi za posamezne sektorje. Gre za plenarno zasedanje in pa za mandat odborov. Upam, da imate ta dokument pred seboj. To je zelo pomemben dokument. Gre za pospešitev dela. Mislim, da moramo o tem razpravljati na seji koordinatorjev, vendar pa sem želel ta dokument vseeno vse na kratko predstaviti. Tako, sedaj pa prehajam k naslednji točki. In sicer gre za pravila o podpori za strateške načrte, ki jih pripravljajo države članice v okviru skupne kmetijske politike. Gre torej za nadaljevanje reforme skupne kmetijske politike in veliko je tudi odborov, ki sodelujejo, kot recimo Envi. Torej, veliko je teh odborov, ponavljam. In vsi ti odbori bodo pripravili tudi mnenja. Sedaj pa besedo dobi poročevalka. Gospa Heranc Garcia, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja, Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci. Poleg tega pa bi se rada zahvalila tudi Evropski komisiji. Evropska komisija je z nami tesno sodelovala, zato da bi čim prej pripravili to poročilo. Nismo imeli ravno veliko časa. Za pripravo tega poročila rada bi se zahvalila tudi svetu, kaj ti člani sveta so tudi podali svoje mnenje. Eh, Pogosto smo sodelovali na različnih sektorjih. Želim povedati tudi, da obstajajo tri temeljna področja v tem poročilu. Prvič, zadostni proračun za skupno kmetijsko politiko, mislim, da je to temeljni problem. Potekajo pogajanja med parlamentom in svetom v zvezi z večletnim finančnim okvirom in to je pri tem ena izmed najpomembnejših točk, namreč reforma skupne kmetijske politike. To je prva točka. Druga točka ko gre za ro roke, je potrebno povdariti, da se bo postopek s strateškimi načrti zavlekel, preden jih bodo pripravile države članice, glede na to, kako zapleteni so, bo trajalo kar nekaj časa, potem pa bo prišlo najbrž do zamud pri plačilih za kmete, česar si zagotovo ne želim. In potem še tretja točka, potrebno je ukrepiti skupne elemente, v kmetijski politiki. To sem dejala že na seji pred pripravo tega dokumenta in pri razpravi v odboru. Slišala sem tudi, da naj bi bili strateški načrti izdelani skupaj tako da bi skupna kmetijska politika ostala skupna politika v prihodnosti. Potrebno je pripraviti različne kazalnike, potrebno je določiti cilje, potrebno je določiti splošne cilje in potem tudi specifične cilje. In kar zadeva cilje, mislim, da je potrebno upoštevati tudi člen 39 pogodbe o delovanju Evropske unije. potrebujemo dobre cene za potrošnike in pa dobre rezultate za kmete. To mora biti naše vodilo. Zagotoviti je potrebno ustrezen dohodek za kmete, potrebno si je ogledati situacijo na mednarodni ravni in potrošnikom je potrebno omogočiti, da bodo porabili manj za živila. In to smo tudi dosegli v preteklih letih in sicer zahvaljujoč skupni kmetijski politiki. S tem je potrebno nadaljevati. Potem pa pri specifičnih ciljih Evropske komisije naj omenim, da naj bi prišlo do manj zapravljanja živil, metanja stran. Ja, seveda, ampak to nima nič opraviti z kmeti. In potem je pomembna tema tudi tema žensk, večja prisotnost žensk in pa ukrepitev pravic žensk v kmetijstvu. Boriti pa se je potrebno tudi proti izseljevanju iz podeželskih območij. Gre za demografsko zanko, kajti Evropa se stara in eh, ženske več nimajo otrok, da bi to situacijo oblažile in s tem se je potrebno ukvarjati. Rada bi, da bi uvedli nove kazalnike za ženske. Potem je potrebno izboljšati delež gozdarskega sektorja, kajti ta prispeva k izboljšanju kakovosti zraka. Vendar pa ne želim, da bi komisija lahko sprejemala nove kriterije in sicer z delegiranimi akti ne smemo pozabiti tudi na mlade kmete, na novoprišleke, o tem bo potrebno razpravljati. In potem še, kar zadeva prave kmete. Prisluhnila sem mnenjem vseh kolegov, lobistov, držav članic in mislim, da bomo morali imeti poglobljeno razpravo na to temo. Želim spremeniti predlog Evropske komisije in želim povezati definicijo kmetijske dejavnosti in pa zaščite družinskih podjetij, družinskih kmetij. Prepričana sem, da boste vložili predloge sprememb tudi v zvezi s tem. Pozorni moramo biti, da bomo poskrbeli za novo definicijo, tako da bomo potem imeli tudi široko podporo v odboru. Lahko se zgledujemo tudi po uredbi Omnibus potrebno je upoštevati tudi odaljena območja in potem mladi kmetje. Obstaja možnost, da bi definicija mladih kmetov zajemala tudi kmete stare 40 let. To so še zmeraj mladi kmetje. Ja, no, morda se vam to ne zdi tako eh, pomembno, ampak starost kmetov Evropske unije je precej visoka in zaradi tega mislim, da bi morali tudi to mejo spremeniti. Nekatere države članice menijo, da bi bilo to koristno, tako je pokazala eh, študija. In potem novi kmeti, kmetje, novo prišleki. Potrebujemo definicijo za pomoč tem kmetom, tako da bodo lahko eh, pričeli z upravljanjem kmetijske dejavnosti. To je ključnega pomena tudi za boj proti izseljevanju iz eh, kmetijskih področji. In potem še neposredna plačila. Temeljno plačilo 70 odstotkov za neposredna plačila. Na ta način bi lahko zagotovili stabilen prihodek za kmete in mislim, da je to ključno ukrep, ki sem ga predlagala v svojem poročilu in potem omejevanje. Po mojem mnenju bi to moralo biti zavezojoče za države članice, tako bi lahko potem uvedli prak, ki ne bi smel znašati manj kot 100 tisoč evrov. Ko potem odštejemo plačila za mlade kmete, za kmetijske obrate, družinske kmetijske obrate in tako naprej. E, namreč ne bo ostalo ravno veliko. Slišal sem tudi, da Evropska, sem tudi, da Evropska komisija ne upošteva različnih proizvodnih struktur v e, državah članicah in to je potrebno upoštevati pri omejevanju. Zaradi tega bi rada zagotovila tudi manevrski prostor za načelo subsidijarnosti. Vendar pa me zanima tudi vaše mnenje. Potem pa porazdelitev plačil. 25 odstotkov na pridelek. In uh, tudi upoštevanje srednje velikosti kmeti. Poleg tega je potrebno najti tudi pravično porazdelitev teh plačil. In ekosistem, plačila za nove instrumente morajo biti ločena od eh, sredstev, ki so namenjena razvoju podeželja in pa boja proti podnebnim spremembam. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker gre pri ekosistemu za letni pristop, medtem ko gre pri ostalih za večletni pristop. Najbrž me boste kritizirali zaradi tega, ampak mislim, da bi to lahko delovalo. In mislim, da bi lahko ohranili ekološke načrte tistih eh, kmetij, ki že morajo izpolnjevati veliko pogojev. Recimo govorim o živinoreji. Ta pozitivno vpliva tudi na podeželsko področje. Če se spomnite, smo pripravili celo poročilo in sicer na temo reje kos. In potem je tukaj še instrument za eh, trajnost eh, oskrbe z živili. Ta instrument je sedaj izginil iz eh, okvira za doseganje okoljskih standardov. To se mi zdi problematično. Še posebej v regijah, kjer manevrskega prostora za to ni, ampak trajnost je potrebno vključiti v sistem ocenjevanja. In potem so tukaj še pravila, glede ozelenitve. Ekološko kmetijstvo mora biti izuzeto iz eh, tega in eh, tudi eh, najbolj oddaljena območja, kajti za ta področja veljajo posebni pogoji. Biološko kmetijstvo tako ali tako že izpolnjuje pogoje glede ozelenitve, oddaljena območja pa se enostavno srečujejo z drugačnimi naravnimi pogoji in potem še različne kmetijske prakse. Tukaj gre za ključne elemente. 5 odstotkov za trajne pašnike, potem zahteve po izmenjavi polščin, In tukaj je tudi eh, gozdarstvo, delež se ne bi smel zmanjšati. In pa mladi kmetje, mislim, da je potrebno uvesti klauzulo, da se prispevek za mlade kmete ne bo zmanjšal. In potem neposredna plačila. Obdobje naj bi se podaljšalo iz 5 na 7 let. In pa pomoč glede na pridelek rada bi ostala pri trenutnem uh, pristopu. Dve, dva odstotka namreč za beljakovinska živila. In potem še pomoč posameznim sektorjem. Tukaj sem predlagala posebno klauzulo. Potrebujemo prehodno obdobje eh, za prehod iz trenutnih na nove programe. In to prehodno območje je potrebno spoštovati. In potem so tukaj še drugi sektori, eh, sem bi rada vključila tudi beljakovinske rastline. Potrebno pa je uvesti tudi nacionalne programe spremljanja. Te že imamo na področju čebelarstva ali pa uh, na področju vina. 75 odstotno sofinanciranje za čebelarstvo, o tem smo že razpravljali. Temu sektorju bomo namenili več proračunskih sredstev in zato je to edino logično. Pri sadju in zelenjavi pa predlagam, da smo nekoliko bolj realistični. Evropska komisija predlaga 10 odstotkov operativnih sredstev za okoljske ukrepe. Pri tem pa moramo upoštevati, da mora izginiti možnost dveh alternativnih opcij. To bi namreč bila lahko prehodna rešitev in potem uspodbude za proizvajalce. Želimo poskrbeti za boljšo ponudbo in potem še vino, ulaganja, ulaganja tudi v inovacije. Ne gre zgolj za vzpodbujanje velikih podjetij, ampak tudi majhnih podjetij. Velika podjetja pa ulagajo v eh, novo tehnologijo in to potem koristi celotnemu sektorju in še razvoj podelželja, okoljski ukrepi, podnebni ukrepi so obvezni za vse države članice. in potrebno je poskrbeti za nadomestila pri izgubi pridelka, pa tudi za uspodbude. In dostop eh, do pomoči za podeželje ne bi smel biti omejen zgolj na biološke kmete. In potem še vsega zastavljeni pragovi. Potrebno je upoštevati, kaj so doslej dosegli države članice, še prav posebej, če upoštevamo omejitev 30 odstotkov pri eh, pomoči držav članic. Torej, če naj 30 odstotkov namenimo boju proti podnebnim spremembam, če naj 30 odstotkov namenimo za okolje, Potem je potrebno upoštevati tudi raznolikost eh, živalskih in rastlinskih vrst. In to je potrebno na posameznih področjih upoštevati. Potrebno pa je vlagati tudi v novo tehnologijo. Potrebujemo novo definicijo mladih kmetov. In potrebno je zagotoviti podporo za tiste kmete, ki svojo kmetijo prepišejo eh, drugim. Podpreti moramo tudi tiste kmete, ki se upokojijo, poskrbeti moramo za to, da kmetija ne preprosto izgine, ampak da preide v okvir večje kmetije ali pa da jo prevzamejo mladi kmetje. Strinjam se z komisijo da potrebujemo tudi večji prevzem tveganja. In eh, to velja tudi za sredstva, s katerimi upravljajo zadruge. 75 odstotno financiranje naj bi zvišali na 100 odstotno financiranje. To sem že dejala, da bomo uvedli tematsko podpoglavje za ženske in pa tudi nov člen, za odškodnine za kmete, ki so žrtev napadov roparskih ptic. Pred tem si ne moremo enostavno zatiskati oči. Nekatere države članice so že sprejele ukrepe, druge ne. To je splošen problem in zato potrebujemo tudi splošno rešitev. Vem, da ste glede tega zaskrbljeni tudi vi in o tem eh, lahko razpravljamo in potem še strateški načrti. Rada bi uvedla možnost, da regionalni organi sodelujejo pri pripravi teh strateških načrtov. Regionalne načrte potrebujemo znotraj nacionalnih strateških načrtov. Potem pa Želim tudi črtati en predlog Evropske komisije, namreč ne verjamem, da gre tukaj za dobro pobudo. Govorim o uvedbi novih sankcij, če ne bodo doseženi cilji na področju okolja v državah članicah. In državne subvencije mora sprejeti tudi Evropska oziroma potrditi tudi Evropska komisija. To je vključeno v, v strateške načrte. In potem komisija predlaga delegirane akte oziroma želi nadomestiti delegirane akte z izvršnimi akti. Jaz mislim, da bi morali ostati pri delegiranih aktih, kajti strateški načrti so zelo pomembni. In potem odprava načrtov, Komisija je predlagala, da poenostavimo postopke. Štiriinpetdeset predlogov sprememb je bilo predlaganih na dokument Evropske komisije, sedaj pa bi z veseljem prisluhnila vašim prispevkom. Najlepša hvala. Potem bomo pričeli kar s poročevalci v senci. Vsak bo dobil dve minuti ali pa dve minuti in pol. No, naj bo dve minuti in pol. Gospa Neuhel. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki, ki se je močno prizadevala in pripravila veliko število predlogov sprememb. Kot eh, se je pokazalo v njenem prispevku, se želi te teme lotiti z različnih vidikov. Eh, to je seveda zelo pomembno. Jaz pa nimam toliko časa in zato bi se rada osredotočila na temeljne točke. In temeljne točke morajo biti vedno v središču naše pozornosti. Mislim, da je naloga eh, poročevalke, da poda temeljno usmeritev in Moram povedati, da se pri številnih točkah z poročevalko ne strinjam. Po eni strani je poročevalka dejala, da se moramo upirati na skupno kmetijsko politiko s podarkom na skupni. Ampak eh, na drugih področjih, ko gre za dekarbonizacijo, pogojevanje in tako naprej, poročevalka nima jasnega mnenja ali pa daje možnost, eh, to lahko starimo ali pa eh, tudi ne. Ampak skupna kmetijska politika potrebuje enako omejevanje za vse države članice, enaka pravila na ravni celotne Evropske unije. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za uravnotežen razvoj kmetijske politike v Evropi. Ampak poročevalka tega ne predlaga, želi prostovoljno omejevanje oziroma določanje zgor, zgornjih uh, in spodnjih meja. Eh, poročevalka predlaga 100 tisoč uh, in to bo vodilo zgolj v razdrobljenost skupne kmetijske politike. Potem pa okoljski ukrepi. Okoljski ukrepi morajo biti zavezujoči za vse in to v vseh državah članicah če bomo imeli zgolj sestavljanko, ne bomo imeli skupne kmetijske politike. In Evropska komisija ni bila jasna pri določitvi ciljev. Ampak, če že cilje imamo, potem morajo biti ukrepi zavezujoči za države članice. Torej, naj podam neko splošno mnenje. Evropska komisija je podala predlog, ki pa ga poročevalka ni zaostrila oziroma izbrusila. In vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je, ali sploh želimo ta predlog, ta razvodenil predlog, ali pa želimo ta predlog nekoliko zaostriti in zaradi tega tudi bolj razjasniti. In potem še 70 odstotkov eh, sredstev za zagotovitev eh, prihodka kmetov, 70 odstotkov, ali ne gre tukaj ravno za neposredna plačila. V središču pozornosti so tudi državljani, ki ne razumejo, zakaj razdeljujemo sredstva zgolj glede na kmetijsko površino. In vi menite, da naj bi ta neposredna plačila še zmeraj predstavljala 70 odstotkov sredstev. Torej 70 odstotkov sredstev naj bi razdeljevali glede na površino potrebujemo eh, skupen del, eh, kjer potrebujemo jasno omejevanje na ravni Evropske unije, pa tudi jasno pogojevanje, to je potrebno podpreti, potrebujemo zavezujoče eh, ekološke pogoje, okoljske pogoje in poleg tega potrebujemo tudi spremembo ciljev v skupni kmetijski politiki, še prav posebej, ko gre za razvojno politiko. Ta mora biti na vsak način vključena med cilje skupne kmetijske politike. Ja, Rad bi dejal naslednje. Mi imamo seveda tudi srečanje poročevalcem v senci s poročevalcem in tam bi morali eh, te sestanke seveda izkoristiti za izmenjavo mnen. Mnen med poročevalcem in poročevalcem v senci. Sedaj pa gospod eh, oziroma gospod Hojtema. Hvala lepa, gospod. Eh, predsedujoči, moram reči, da eh, čestitam k poročilu veliko predlogov za spremembe je, veliko stvari je, ki so mi všeč, naprimer eh, to, da se upoštevajo ženske, vendar stvari je treba deloma popraviti, zato da bo ta skupna kmetijska politika bolj usmerjena v cilje. Mi potrebujemo boljšo povezavo med cilji, ki jih zasledujemo in rezultati, ki jih dosegamo. In eh, mislim, da pravzaprav sedaj ne dosegamo rezultatov, ki jih želimo. Želim izpostaviti dva cilja, ki se mi zdita zelo pomembna in o katerih moramo razmišljati razpravljati. Glavni cilj eh, SKP-ja je da zagotovimo konkurenčnost eh, evropskega eh, kmetijskega sektorja in drugič, da zagotovimo javne dobrine. Najprej konkurenčnost zelo veliko ukrepov lahko sprejmemo. E, mi pa se vedno držimo kot glavnega instrumenta neposrednih podpor k dohodkom. Vendar mi bi morali bolj investirati v inovacije, upravljanje s tveganjem in podobno. Kaj moramo storiti? Mi moramo spremljati situacijo, mi moramo spremljati naše ukrepe za izboljševanje konkurenčnosti. E, in mislim, da smo nekaj podobnega naredili pri podnebju v členu 17. 81. imamo boljše spremljanje izdatkov pri podnebju. E, pozabili smo pa storiti nekaj podobnega za glavni cilj SKP-ja, se pravi zboljšanje konkurenčnosti. Tu moramo še veliko storiti. Potem javne dobrine. To je seveda tudi zelo pomemben cilj, ki ga moramo doseči v e, skupni kmetijski politiki. Potem pa e, okoljska vprašanja, vprašanje krajine. Tudi zato imamo različne instrumente. Imamo pogojevanje stanje, imamo ESHOS, ekosheme, imamo drugi stebr, zakaj ne poskušamo najti nekega bolj celovitega pristopa, zakaj se vedno eh, osredotočamo samo na kondicionalnost, eh, pogojevanje, zakaj to želimo še okrepiti. Mi smo videli, da ta pristop ne deluje, da eh, ne deluje pri javnih dobrinah. In Če ste kmet in imamo uh, eh, SKP in samo odkljukate ukrepe iz Bruslja in to morajo storiti, kajti sicer ne bodo dobili denarja. Mi torej gledamo samo eh, ukrepe, ki jih izvajajo, ne gledamo pa rezultatov. Na ta način seveda ne bodo dosegli rezultatov. Pristop mora biti usmerjen v cilj. Mi potrebujemo motivirane kmete, ki eh, dobivajo tudi spodbude za to, da dosežejo rezultate. Zaradi tega smo tudi predlagali, da znižamo prak za kondicionalnost, za pogojevanje. Ekosheme bi eh, morale tudi vsebovati bolj eh, v cilj usmerjene eh, procese. Na ta način bomo imeli boljše rezultate pri okolju, podnebju, raznovrstnosti in tako naprej. Potem pa še nekaj. Mislim, da bi morali razpravljati o plačilih. E, mi moramo ločiti e, plačila od e, pravzaprav površine, mi potrebujemo plačila za ukrepe, za dejanja. Panie pośle, racja, tylko że łatwo powiedzieć. Spoštovani kolega, enostavno je to reči, ampak težko uresničiti. posel Flanagan. Gospod Flanagan. Hvala lepa, hvala lepa za eh, poročilo poslanke Garcia. Jaz sem upal, da bomo prišli v situacijo, ko ljudje, ki potrebujejo denar SKP-ja, da ga bodo dejansko dobili, eh, kraljica pa ne. In potem sem prišel v ta odbor in sem bil presenečen nad mnenji eh, mnogih ljudi tukaj in zlasti sem bil presenečen nad mnenji iz eh, vrst ELS-a. Naprimer, govorili so o zašiti družinskih kmetij, govorili so o nadzoru, eh, govorili so o tem, da en kmet ne bi smel prejemati večjih plačil od soseda, to je govoril poslanec Tes, nekaj podobnega je rekel poslanec uh, Dorfman in podobno. Vendar vse to se ne bo zgodilo. Prva stvar, ki se mora spremeniti, je, da upoštevamo. Uh, naslednje, uh, cene dela uh, ne smemo izključiti. Mi sedaj ustvarjamo neko arhitekturo, ki bo nadaljevala z dosedanjimi anomalijami. Eh, z novim sistemom ne bomo spremenili politike, ne bomo dali denarja tistim, ki ga bolj potrebujejo. Očitno nočete, da se to zgodi. Jaz bom predlagal črtanje predloga, eh, ki upošteva eh, ceno dela potem se eh, tudi eh, zahtevali, da bi osnovno plačilo bilo 100 odstotkov poprečnega dohodka. Eh, tudi to je problematično. Ekosheme, te niso izmerljive, ne morejo prenesti ustreznih rezultatov. Vse to pomeni, da je splošni proračun ogrožen, ker pač ne poslušamo. Eh, potem eh, pogojevanje je odvisno od spoštovanja eh, predpisov. To tudi ne bo prineslo rezultatov. Zakaj? Mi se gibljemo v nek sistem. Naprimer, Gaja 2 kjer je treba seveda ustrezno upoštevati uh, mokrišča eh, in podobno, vendar to ne bo delovalo. Mi tu potrebujemo posebne ekosheme, kjer bodo ljudje dobivali poseben denar, drugače se pač eh, ne bo nič zgodilo. V tem trenutku uporabljam eh, za gretje hiše materijale, ki niso predpisane predpisani. In če ne želimo spremeniti situacije, eh, potem ne moremo delati kot do sedaj. Mi moramo ustaviti stvari, ki smo jih delali stoletja, zato da spremenimo stvari. To pogojevanje, ta kondicionalno se mora spremeniti. Mi potrebujemo sistem spodbud. Izkoristil sem svoj čas, imel bi seveda še veliko zapovedati, to bom zapisal v predlogih sprememb. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj nekaj razložim. Gospod Des o tem sploh še ni eh, govoril, eh, vendar ste ga omenili. Vi ste rekli, kaj naj bi povedal gospod Des, vendar o tem sploh še ni spregovoril, gospod Hojsling. Najlepša hvala. Nekoliko sem razočaran nad eh, predlogi eh, poročevalke. Eh, to je zelo šibek predlog komisije, pa še slabše bo. Res slabše. Ostajajo samo še lepi naslovi. Lepi naslovi, ki se ukvarjajo s rožimskim kmetijstvom, okoljem, vendar tu ni nobenih vsebin. To moram žal povedati. Ti predlogi ne upoštevajo velikih kriz, eh, eh, s katerimi se soočamo, eh, manjša biotska raznovrstnost, podnebni problemi, izginjanje malih kmetij, ali obstajajo kakšne odgovore na to? Jaz jih ne vidim. Če se ne morem sprijazniti z novimi strukturami. Je to eno, vendar, gospa Garcia pravi, 70 odstotkov ostaja v starem sistemu, v prvem stebru, to je nazadovanje. Plačila na površino niso odgovor za krizo, to niso odgovor na eh, pametno porazdelitev plačil. Nekateri pravijo, uh, zgodnje meje ok, potem pa uh, lahko to države članice izpodbijajo. V tem primeru seveda ne bo zgornjih meja. In če eh, okoljski cilji niso zavezojoči in to prepuščamo državam članicam, da one odločajo, kaj je pomembno in kaj ne, potem bomo imeli dejansko eh, pot k dnu, nič se ne bo zgodilo. Zgodilo se bo manj kot zdaj in to je moj veliki strah. In mi nimamo odgovorov, eh, kako bomo pravzaprav ravnali s podnebnim. Eh, mi problemi, če nimamo zavezujočih ciljev za zmanjšanje podnebnih eh, plinov, eh, kako bomo eh, ravnali, če ne bomo imeli boljših ukrepov za ozelenitev. In tudi poročilo računskega sodišča postavlja neposredna plačila pod vprašaj. Kje so odgovori na ta vprašanja? Ali bi morali potem v naslovu zapisati, dragi kmetje, drage države članice, dobili boste denar iz Brusla in potem počnite s tem, kar čte. To seveda ni odgovor eh, na eh, vprašanja prihodnosti. To tudi ni eh, odgovor za davč, davčne zavezance. Če rečete, tudi če države članice ne opredelijo pravih ciljev, potem ne bo sankcij. To je smešno. Čemu cilje, če jih ni treba spremljati? poštovati. Mi moramo definirati cilje, ki jih moramo spoštovati. Mi moramo zapisati tudi sankcije. E, jasne spodbude moramo dati, cilje, ki jih je treba spoštovati. In potem pa še nekaj, kar me zelo jezi. In vi o tem sploh niste govorili. In sicer krajšanje sredstev v drugem stebru. 30-odstotno skrajšanje tu sprejemate, se pravi manj spodbujanja razvoja podeželja, eh, programi lider skoraj da nič. Eh, vsi ti pozitivni eh, pristopi se tu pravzaprav odpravljajo. To je napačna pot. Mi bomo predlagali veliko sprememb, ki bodo pa šli povsem v drugo smer. Hvala lepa. Najlepša hvala. po mojem mnenju, je stališče komisarja povsem jasno. Na stvari morda moramo pogledati nekoliko drugače, vendar mislim, da je komisar kljub samo tu zelo jasen. Mi pa bomo seveda dali tudi svoje predloge. Rad bi pozdravil tudi goste kolega Karasa in sicer predstavnike eh, iz kmetijskega sektorja. Dobrodošli pri nas. Gospod Zulu dobi besedo. Oklasti gospodu pan posel Tarabela. Grazie, presidente, grazie la... Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki za Pripravljeno poročilo. Gre za zelo pomembno poročilo in skušal bom biti kratek. Naj se najprej osredotočim na nekatere vedike, ki so pomembni za nas pri tej reformi. Kot je bilo že večkrat eh, povedano, imamo težave z državnimi obveznostmi, kajti težko bo zagotoviti, da bodo spoštovane pristojnosti lokalnih organov. Vendar pa ne smemo biti pesimistični. Potrebujemo jasne in pa preproste kriterije. Države članice pa morajo spostaviti konstruktivn dialog z regijami, tako da bo rezultat zares usklajen in eh, da bomo dosegli večjo učinkovitost. Potem pa je tukaj še nova definicija kmeta. To je definicija, ki bi lahko vodila še v večjo negotovost. Iz eh, sektorja bi namreč bili izključeni nekateri, ki danes spadajo v to kategorijo kmeta. Potrebno pa je spoštovati tudi uredbo Optim, eh, Omnibus, ki po našem mnenju predstavlja odličen povzetek potrebno se je prilagoditi tudi realni gospodarski situaciji. Hkrati pa je potrebno upoštevati vse faktorje. Po eni strani zunanjo konvergenčnost, po drugi strani pa tudi različne stroške dela med različnimi državami članicami. Ampak notranjo konvergenčnost moramo uporabiti za to, da preprečimo špekulacije. Hkrati pa je potrebno zagotoviti pomoč majhnim in srednje velikim eh, podjetjem, kar je tudi predlagano v tem poročilu in predlagana je tudi določitev pragov, eh, s katerimi se strinjam, vendar pa Mislim, da je potrebno upoštevati tudi različne lasnosti nacionalnih sistemov. In to je potrebno upoštevati pri določanju zgornjih meja. Naj k temu dodam še, da je potrebno ustrezno pozornost posvetiti tudi združevanju kmetov. Preprečiti moramo namreč, da bi bilo združevanje kontraproduktivno. In še zadnji vedik, ki sem ga želel izpostaviti, glede na to, da govorimo o skupni politiki, in sicer je to nadzor pri pripravi strateških programov, strateških načrtov. Želimo spremljanje držav članic strani Evropske komisije. Tako bi lahko državni organi lažje dosegli, cilje, ki so bili zastavljeni za strateške načrte. Ne pa, da bomo po roku ugotovili, da eh, so bile države pri pripravi strateških načrtov neuspešne. Hvala lepa. Sedaj smo prišli do konca seznama poročevalcev v Senci. Eh, govorili ste poprečno 3 minute 20, sedaj pa drugi poslanci, ki dobijo minuto in pol. Gospod Kolombije, ne? Gospod Des, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, hvala lepa tudi eh, Ester Herans za predstavitev poročila. Za razliko od predloga komisije smo tu dosegli že veliko izboljšav. Z predlogi sprememb bomo stvari še izboljšali. Eno stvar želim v tem kratkem času še omeniti in sicer spodbujanje mladih kmetov. Meni bi bilo ljubše, če bi imeli v drugem stebru. Uh, Eh, spodbujanje investicij, naprimer 2,70 eh, hektarjev. Recimo, mi imamo eno kmetijo, ki je v najboljšem eh, stanju, kjer ni treba investirati. V drugem 70 hektarskem obratu pa predhodnik ni bil tako dober in so potrebne investicije. Se pravi, v enem primeru imamo dobro investicijsko stanje, ne potrebujemo investicij, drugi pa potrebuje investicije. O tem moramo razpravljati. Model komisije tu kaznujemo pravzaprav tiste države, ki so porabile veliko denarja v drugem stebru, naprimer Južna Nemčija, Avstrija, Južna Tirolska. Tam so preko drugega stebra financirali mnoge kmetijsko-okoljske programe. In eh, če eh, sedaj eh, predvidimo to tako, potem tam denarja ne bo več. Naprimer, za 4-5 letno kolobarjanje, če je to predpisano, potem tu ni več denarja iz drugega stebra. Tudi ne, mi mislim, da bi bilo dobro, da države članice pripravljajo eh, kmetijsko-okoljske programe. Tu se bo birokracija samo predstavila iz Evrope v države članice. Nekateri kolegi so to že omenili. Tega ne moremo podpreti, ta model je treba spremeniti. Če naj bi ta model eh, ostal takšen, eh, ob končnem glasovanju v odboru za kmetijstvo ne bi dal soglasja, te stvari moramo spremeniti, zato da bomo lahko dali podporo temu po predlogu. Če tega ne bomo storili, eh, bom moral zavrniti celotno zadevo. Gospod De Castro, prosim. Grazie, presidente. Innanzitutto voglio... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil kolegici Garci Heranc, kajti več kot 400 predlogov sprememb je bilo vloženih in eh, imela je zelo malo časa gre za prilagoditev trenutne skupne kmetijske politike obdobju eh, po letu 2023. Ne moremo spreminjati pravil vsaki dve leti. Rad bi se držal časa za eh, govor, vendar pa sem še zmeraj precej zmeden. Ne zgolj eh, zaradi same vsebine, ampak predvsem zaradi institucionalne arhitekture te reforme. Vsi se strinjamo, da želimo prenesti odgovornost za strateške načrte državam članicam. S tem prenašamo tudi odgovornost za skupno kmetijsko politiko, ampak ali smo prepričani, da to zares pojmeni poenostavitev? Uh, jaz eh, te uh, poenostavitve za kmete ne vidim, čeprav bo mogoče prišlo do poenostavitve v Bruslju. In potem enotni upravni organ. E, ta bo najbrž povzročal e, težave v tistih državah članicah, ki imajo določene pristojnosti na regionalni ravni. Torej, dragi kolegi, preden govorimo o podrobnostih e, tega predloga, si moramo zastaviti vprašanje, ali zares želimo to renacionalizacijo. In pri tem ne smemo pozabiti tudi na vlogo tega odbora. O tem smo že večkrat razpravljali. Eh, vemo, kaj to pomeni za odbor za kmetijstvo, katerega temeljna pristojnost je skupna kmetijska politika. In ta naj bi sedaj eh, bila predmet eh, razdelitve pristojnosti med državami članicami in pa Evropsko komisijo. Mislim, da najprej eh, potrebujemo zelo jasen odgovor na moje vprašanje. Preden začnemo sploh razpravljati o podrobnostih, ki bi jih morda lahko izboljšali. Najlepša hvala. Gospod Dante, najlepša hvala rad bi pozdravil delo naše poročevalke. Mislim, da je hotela uh, poenostaviti življenje kmetov in mislim, da je to pomembna točka. Uh, ne strinjam se z gospo eh, Nojšle. Eh, torej, mi nočemo jeziti naših kmetov, mi jim nočemo otežkočati življenja. Eh, potrošniki nočejo plačevati več za proizvode, če dalje več je zahtev. In tretjina kmetov, ne prejema niti minimalne plače, ki je opredeljena v posameznih državah. Mi moramo biti jasni. Tu sem zato, da poskrbim, da eh, kmetje dobijo ponovno svoje dostojanstvo. In mi smo na napačni poti. Eh, kmetijska politika mora biti dejansko skupna eh, kmetijska politika in pridružujem se kolegi De Castro. Eh, strateški eh, načrti morajo biti bolj uokvirjeni. Eh, to mora ostati dejansko skupna politika. Ne bi šel sedaj v podrobnosti posameznih načrtov, vendar države članice morajo dobro spremljati svoje kmete. Mi imamo seveda ta ekonomski vidik s plačilom na hektar, hkrati pa je treba tudi podpirati Eh, kmetijske investicije. Seveda se zavedamo eh, okoljskih ovir. Mi imamo velike okoljske ukrepe, imamo ekosheme. Eh, to je nekaj, kar mora biti zastavljeno drugače, to ne sme biti neka dodatna ovira in dodatno breme. Eh, kar zadeva SKP, potrebujemo neko prilogo, eh, ki eh, pravzaprav tudi predstavlja posamezne pomoči posameznih držav, kajti sicer eh, bomo imeli velike razkorake med posameznimi državami in tako bo prišlo do vojne med metovalci v naših državah. Eh, mi potrebujemo enotno Evropo in ne potrebujemo razhajanja v Evropi. Gospod Erdoš.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 Sedaj lahko ponovno začnete. Eh, Zahvaljujem se pri poročevalki in eh, kolegu De Castro. Povsem se strinjam z njima. Eh, rad bi navedel štiri konkretne točke. Treba je izčrpno razreti razrešiti vprašanje, kako bo komisija odobravala načrte za to, da ne bo izseljevala držav članic, eh, da ne bo prišlo do zlorab. Torej, eh, veliko dela je pred eh, nami. Torej, ta premija za prerasporeditev je treba biti izključena eh, iz eh, teh eh, splošnih podpor. Zgodnja meja mora veljati samo za osnovna plačila podpore mladih kmetov eh, so konkurenčne in tu ne smemo imeti več konkurirajočih eh, načrtov. Države morajo izbrati en načrt. Četrtič, eh, mi imamo včasih težave z namakanjem v Evropi v času suše. Pravzaprav Mislim, da moramo posod eh, dovoliti eh, varčevalne naprave, ki bodo eh, ne glede na situacijo pri padavinah omogočila prihranek pri vodi. Hvala lepa. Gospod Aguilera. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi podprl to, kar je povedal Paolo de Castro, pa tudi, kar je povedala gospa Ertang. To je glavni problem pri tem vprašanju. Zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. To je bilo zelo zanimivo eh, delo, ki ga je opravila. Tu smo omenili številna vprašanja, deloma se strinjam eh, z njo, z drugimi se manj strinjam. Jaz se tudi ne strinjam z vprašanjem eh, zgodnje meje, omejevanj. Pročevalka v senci je to bolje formulirala, tu se strinjamo s komisijo. Mi bi morali predlagali zgornjo mejo omejitev, tako kot je to tudi eh, zapisala komisija v svojem predlogu. Tu moramo biti zelo strogi eh, in moramo ostati na evropski ravni. Eh, strinjam se tudi glede tega, kar pravite o ženskah na podeželju. Status ženske se mora izboljšati in mislim, da tu ni pomembno, ali je to mati ali ne. Njeno sedanje delo mora postati Eh, prepoznavno in to se pozablja. Eh, tu podpiramo vaše pobude, vendar mi bomo tudi predlagali nekaj sprememb. 45 eh, let star kmet ni več mladinec in če delamo politiko na evropski ravni in če želimo spodbujati dostop do kmetijstva za mlade, je to seveda dobro, vendar mi ne potrebujemo eh, enotne eh, upravne organizacije. Mislim, da moramo bolj staviti na drugi stebr. Glede eh, predloga komisije želim povedati naslednje. Marsikaj tam ni postalo. Povsem jasno, to velja pravzaprav za oba predloga. Mi ne smemo pozabiti na enkratnost tega sektorja in dela na področju kmetijstva. Hvala lepa poročevalki, eh, ki je opravila dobro delo. Želim pa omeniti nek splošni vidik. Ali naj stvari ostanejo take kot so eh, glede omejevanja, glede zgornje meje pri sredstvih. To bi podprl. Nekaj podobnega smo imeli tudi ko smo govorili o fleksibilnosti, prožnostmi med eh, stebroma, se pravi, mož, ko smo govorili o možnosti eh, prerasporejanja med enim in drugim stebrom. To je tudi ena možnost, ki je ne smemo pozabiti. Eh, treba je pomisliti tudi na konkurenčnost v Evropske uniji in tu. Eh, ne smemo tega ogrožati, kajti sicer bomo imeli še večje razlike med nami in tudi v kakovosti eh, bodo razlike med državami članicami. Rad bi tudi podprl en predlog in sicer eh, zavezujoče določbe za države članice. V strateških načrtih morajo biti navedeni pravi lastniki. Treba je zagotoviti, da bo te določbe preprosto izvajati. V mnogih državah članicah je to še vedno problem in upam, da bomo s premembami našli tudi za to neko rešitev. Gospod Caputo. Grazie, grazie presidente. Ma eh, eh anche io voglio ringraziare la, la collega per l'ottimo lavoro che, che ha fatto. Eh, hvala lepa, eh, collegici, za odlično delo. Eh, Eh, to delo je bilo seveda zelo obsežno in ga je treba še dopolniti. Eh, kolegica eh, von Neuchel je to že povedala. Jaz želim izpostaviti to, da bi morali danes bolj razpravljati o glavnem problemu, o tem New Delivery modelu. O tem smo neformalno govorili na vseh sejah, danes pa bi imeli uradno možnost, da govorimo o tem. Eh, sedaj pa eh, so to zadevo podcenjujemo, govorimo o podrobnostih, o tehničnih eh, vidikih. Sedaj, ko lahko predlagamo spremembe, bi morali tudi koordinirati delo med različnimi političnimi skupinami, zato da se lahko izognemo temu modelu. Model, ta model predstavlja nevarnost za evropsko kmetijstvo. Eh, mi moramo ostati pač eh, pri uspešni kmetijski politiki in potem pa še nekaj specifičnih točk. Kaj ti sicer eh, me bo predsedojoči prekinil? Mislim, da se moramo koncentrirati na definicijo aktivnega kmeta. Kmet je tisti, ki dejansko opravlja ta poklic in sicer na podlagi objektivnih parametrov potem pa še kondicionalnost, pogojevanje, to je treba eh, okrepiti. Zgodnje meje, omejevanje in nevezane pomoči. Jaz sem za to. To naj bi se uporabile samo na nevezana plačila. In pri nevezanih plačilih velja, da ne smemo pravzaprav ustrajati na tem, eh, da spremembe niso mogoče zaradi tega, ker je nekaj že običajno. V 30. členu obstajajo mnoge vezane pomoči za mnoge sektorje, samo nekatere. Teri sektori so izključeni, eh, vendar eh, na podlagi tega novega modela New Delivery te izključitve niso dovoljene. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz podpiram delo naše kolegice Ester. Eh, imam pa nekaj splošnih pripomp. To eh, besedilo pravi, da želimo spodbujati zaposlovanje, biogospodarstvo, civilno kulturo in tako naprej. Obžalujem, da vseh teh izrazov ne najdemo v samem predlogu kmetijstvo in skupna kmetijska politika eh, mora biti eh, ambiciozna, eh, kar zadeva okolje, gospodarstvo. Kmetijstvo mora zauzeti tudi primerno mesto v tem ekološkem prehodu. Treba je poskrbeti za zagon ekološkega kmetovanja. Sicer se strinjam eh, s kolegoma Dantan, eh, Des in tudi s kolegom eh, De Castrom, žal pa ugotavljam, da komisija ne predlaga nobenega načrta za stročnice, za beljakovinske rastline, Dejstvo je, da ravno te rastline prihajajo dosti krat iz ZDA, so gensko spremenjene in tu nimamo te naše suverenosti, ki si jo Evropa zasluži. Eh, mnoge stvari pa so že bile povedane in zaradi tega se bom ustavila, da ne bi ponavljala stvari. Hvala lepa. Gospa Semra. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa, Ester, za delo, ki ste ga predložili. Zelo malo časa imam in zaradi tega bom takoj navedla nekaj konkretnih stvari. V tej eh, razpravi nismo omenjali instrumentov, ki skrbijo za to, da dosegamo ustrezne eh, prodajne cene, ki pokrivajo stroške proizvodnje. To mora biti centralna točka skupne kmetijske politike, kaj teče. Vse bolj je tako, eh, da se prepirajo v državah članicah različni kmetijski eh, podsektori, kar zadeva priznanje za poklicno vlogo žensk na podeželju in v kmetijskih obratih. Eh, ti predlogi so zelo pomembni. Eh, kar zadeva eh, zaposlitev mladih v kmetijskih obratih, to se mi zdi zelo pomembno, pomoči je treba izplačevati anticipativno, to pomeni, da bodo ti ljudje v stanju izvajanja svojih projektov. To bi bila prava spodbuda za te uh, osebe, ki ne bi morali najemati uh, zelo dragih kreditov pri bankah. Mi potrebujemo dobro evropsko porazdelitev pomoči. Želimo odpraviti zgodovinske pravice in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 potrebujemo naprimer tudi cilje za visokogorske eh, regije, za eh, deprivilegirane eh, regije, potem oddaljene regije in podobne. Izplačilo pomoči mora biti vezano na jasne modele, ki varujejo okolje in se borijo proti posledicam podnebnih sprememb. Vse, kar pa tega ne upošteva, ne bi smelo dobiti pomoči. Gospod Dorfman, hvala lepa kar nekaj točk je že oporočilo, ampak mislim, da imamo splošno težavo in o tem je bilo veliko krat že govora danes. Ne komisija, ne predloge sprememb tega niso razrešili, to je razdelitev v prvem stebru. Tukaj razdeljujemo 40 milijonov evrov na leto, po katerih, ko vemo, da po površini to nima smisla in je popolnoma neučinkovito. Naj dam primer. Če imate srečo, da imate 20 hektarjev na dobri legi, da ste to podedovali od staršev in potem posadite nekaj dreves, nekaj kmetijskih elementov in potem nekdo skrbi za to, pobere pridelek, potem dobite enako denarja kot kmet, ki na 20 hektarjih skuša si zagotoviti eksistenco, svojo družino, kaj storiti in imeti kmetijo, ustvariti delovno mesto in to enostavno ne gre. Pogosto sem že to dejal. Nismo pripravljeni niti na interno konvergenco, niti tega ne, kaj ti tej prvi kmetiji na ugodni regiji v večini držav, tudi v Italiji, še vedno bolje obravnavamo kot drugo kmetijo, drugi tip kmetije. In to ne gre. ABD se to že dejal. Da ni več pripravljen potrditi, potrevati takega nesmisla. Tudi sam nisem več. Ali resnično premislimo, in tudi po kosilu bomo govorili z računskim sodiščem o tem. Ta neučinkovitost je nespremljiva. Za davkoplačevalce to ni spremljivo, to se ne da razložiti. To ključno težavo moramo razrešiti, sem pa proti, popolnoma proti večjim posegom v drugi steber, to je popolnoma napačna pot in potem še nekaj. Popolnoma sem za to, da kmeti napade plenilcev, volkov, medvedov, da jim pomagamo pri tem, da jim damo očkodnine, ampak da se zdaj de facto kmeti lahko sami izplačujejo. To se mi zdi absurdno. Če si želimo volkov in medvedov, potem mora družba seveda poskrbeti za kmete in ko jim naredijo škodo. Ne pa da kmeti sami skrbijo za to. Gospa Katajnen, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää raportoja tuosta tasapainoisesta mietinnöstä. On tärkeää jättää riittävästi soveltamista. Ja, najlepša hvala. Pomembno je, da zagotovimo zadostno maržo za prilagajanje držav članic, kajti kmetijske strukture se v posameznih državah članicah razlikujejo. Države članice se torej morajo razlikovati. Imeti morajo dovolj poguma, da moderniziramo kmetijsko politiko Evropske unije. Pri tem pa morajo države članice izkoristiti načelo subsidijarnosti. Strinjam se z poročevalko, da moramo nadaljevati z zagotavljanjem plačil, ki so vezana neposredno na proizvodnja. Vendar pa sem nekoliko bolj kritična do dveh točk in sicer do prehodnega obdobja in pa do zavezojočega sistema v prvem stebru, kar zadeva okoljske in pa podnebne ukrepe. Poleg tega ne bi smeli dati na seznam prepovedanih uh, ukrepov um, drenažo uh, zemlje. potrebno je poskrbeti tudi za ustrezen pristop k plačilom vezanim na proizvodnjo. Številne države članice počnejo veliko za kmetijstvo in ne izpolnjujejo zgolj obrazce in jih pošiljajo Evropski uniji. Kmetje pa želijo trajnosten sistem in zato morajo države članice upoštevati eh, tudi razlike, ki se pojavljajo znotraj Evropske unije. Hvala lepa, da ste torej pokazali tudi to, da se da kmeti lahko počnejo več, kot od njih pričakuje Brusel. Dajmo jim priložnost. Eh, gospa Hojbuh. Ja, Hvala lepa. Naj se vrnem na renacionalizacijo. To je pač kritizirana, ampak potem seveda ni dovolj, če to potem pišemo, to, to poročilo, to moramo potem si ogledati tudi člene. To moramo imeti minimalne standarde, ki veljajo potem za vse, minimalne standarde za boljšo bioraznovrstnost, za čistejšo vodo, čistejši zrak. Potem moramo si ogledati kazalnike, da ne bo potem tako, da merimo, koliko kmetij se deluje pri določenem programu. Potem mora biti časovni razpored, konkretni cilji morajo biti oblikovani v prilogi ena je tu zelo splošno, tako ne bomo napredovali, moramo reči, koliko pa si želimo podnebno relevantnih plinov in njihovega zniženja. Tukaj moramo biti natančni, moramo določiti, koliko sredstva bomo dali za okolje podnebe, koliko denarja za razdelitev, tudi na vzdolj zaradi mene, ampak če ko rečemo, da želimo ščititi kmetije, če pa vsi jih želimo resnično zaščititi, potem moramo gledati v prihodnost, jih pripraviti na prihodnost, gledati na izzive okolja, podnebja, pa tudi socialno vprašanje je potrebno upoštevati, kako se razvija podeželje in sredstva so potrebna. To je potrebno storiti že sedaj vnaprej, to določiti. Če smo pri 70 odstotkih neposrednih plačil in potem ostalo samo spremljajoče, potem ne bomo dosegli nič točno moramo določiti, koliko sredstev za podnebje in okolje, koliko za kmetijske strukture, porazdelitev na vzdal in koliko denarja si želimo dejansko postiti kot neposredna plačila. Ne smemo ostati pri 70 odstotkih, tako napredka ne bo. Torej, minimalni standardi, točna prerasporeditev sredstev, to je potrebno ustvariti sedaj. Poslanec Vajc. Äh, Hvala lepa rad bi se navezal na poročevalko. Pri eni točki sploh nisem njenega mnenja. Danes imamo poceni živila, naša gospodinstva dajo še 10 odstotkov morda za živila in predoje je bil, da bi imeli še cenejša živila, torej še slabše cene odkupa za kmete in še, mal, še manj bi cenili delo, vsakodnevno delo kmetov in bi še manj nagrevali kmete in kmetice vsak dan. za njihovo trdo delo. Torej, socialna politika prek nizkih cen hrane, to ni to, za kar se moramo mi v oboru zazemati. Imeti moramo razumne cene. Če ne bo omejitev obvezujoča za vse regije v Evropi, potem bomo imeli konkurenco in potem bomo imeli tudi iskrivne konkurence. Če pa bomo uveljavili capping, potem moramo to storiti za celotno Evropo. In če smo resni s tem, potem moramo podpreti srednje in male kmetije. Kako? Tako da bomo videli, kdo resnično misli resno, kdo podpira gaping in kdo ne. In potem moramo ostati. In potem 70 odstotkov samo podpora po površini. Tu se pridružujem Dorfmanu. Tu se ta politika ni izkazala. Ohranjanje kmetij v regiji moramo podpreti in resnično moramo potem zagotoviti tudi cenejše surovine za industrijo. Če pa bomo odrezali podeželje, potem bomo s neposrednim trženjem, s povezovanjem kmetij in naredili medvedovo slugo. Potrebno je okrepiti podeželje. Za veliko predlogov spremem bo z naše strani. Hvala lepa. Da, odzvo, domne plečerinte, a plečer face de munca, domne. Hvala lepa, predsednik. Pozdravljam delo poročevalke in se bom kar lotil glavne tepe. Kar se tiče omejitve, capping, če bomo ostali pri logiki komisije in pre, eh, predlogom porčevalke, potem bomo videli veliko stečajev, kaj ti kmeti v Romuniji, na nizozemskem, v Franciji, imajo posojila, ki jih je potrebno poplačati na deset let, naprimer posojila, ko so vzeli posojila, so poštevali vsote, ki bi jih naj dobili zaradi subvencij. Če jih bomo ukinili po 2020, bodo bankrotirali. Zelo previdni moramo biti, kako predlagamo te zgornje meje, te omejitve in kakšne ravni bomo imeli. Mislim, da mora biti to enako po vsej EU in ne po državah članicah, neposredna plačila. Seveda. Želimo si, da so neposredna plačila uravnotežena med državami članicami, kajti vsi smo na enakem trgu. Ampak istočasno menim, da je zelo pomembno najti mehanizem, s katerim jih povežemo s produktivnostjo, kot je kolega Dorfman dejal. Ni dovolj imeti samo določeno področje, potrebno je proizvajati hrano, ki jo potrošniki potrebujejo na tem koščku zemlje. Kar se tiče aktivnih kmetov, to je tudi zelo pomembno vprašanje zagotoviti moramo, da bodo sredstva iz EU tekla tja, kjer je to potrebno, da bodo denar dobili tisti, ki se danes ukvarjajo s kmetijstvom. Kar se tiče plenilcev, pa si moramo zapomniti, da niso samo živali plenilci. To so lahko tudi kmetijski pederki, to moramo upoštevati. Merci, monsieur le président. Euh, tout d'abord, je remercier. Euh Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospe Haranc Garcia za njeno poročilo. Strateški načrti povzročajo veliko vprašanj. Gre za zmanjšano tveganje, gre za cilje naše unije. Na vsak način bomo podprli predlog eh, poročevalke, da prestavimo datum vstopa v veljavo. Nimam prav velikega zaupanja v eh, ta predlog eh, komisije in želim si, eh, da bi lahko nevezana plačila bila vključena v strukturno pomoč. Poleg tega mislim, da se je potrebno soočiti tudi z rezom v drugem stebru, eh, ko gre za razvoj podeželja. Mislim, da je potrebno nujno preprečiti prenos sredstev eh, med drugim in prvim sredstvom, eh, stebrom, kajti, kot vemo, je ta predlog komisije zelo nevaren za drugi steber in zaradi tega bi morali ta prenos omejiti na 5 odstotkov. Zdi se mi tudi zelo pomembno, da so okoljski ukrepi zasnovani tako, da bodo predstavljali uspodbudo za kmete. Poleg tega pa morajo priti sredstva za to področje iz prvega in ne iz drugega stebra. Potem pa so tukaj še beljakovinske rastline in načrt komisije. Mislim, da se pomikamo v napačni smeri vezana eh, pomoč, vezana sredstva in pa specifična pomoč je tisto, kar potrebujemo za to območje, ki je strateškega pomena, kot so povedali že kolege pred menoj. Hvala lepa. Predsednica McGuinness. Um, Hvala lepa, predsednik. Vedno bolj, ko poslušam to razpravo in ko skušam razmišljati o svojem pristopu glede tega, bolj težavno se mi vse skupaj zdi. Ko smo razvezali proizvodno in podporo, smo to potem navezali na zemljo in poskušamo kvalificirati, kako to, kako to povezavo spostaviti. Veliko je kmetov, ki jih skrbi, to so aktivni kmeti, polno zaposleni, ki ime to vse, torej to je njihov poklic in morajo potem poskrbeti za svoje družine. Naj vam dam primer. kmeti, ki imajo ovce in govedino na irskem, kar se tiče neposrednih plačil, 70 do 100 odstotkov njihovih prihodkov prihaja iz neposrednih plačil. Če izgubijo kakršnokoli vsoto neposrednih plačil, potem izgubijo prihodek. Upam, da bo predlog spremembe, kar se tiče pristnega kmeta, lahko dal prožnost državam članicam, da si bodo lahko ogledali, kakšne tipe kmetij in struktur si želijo po svojih regijah, ali si želijo polno zaposlene kmete. Drugič, želimo odstraniti možnost, da bi lastniki zemlje pridobili zaradi neposrednih plačil, ne pa kmeti. Žal se to dogaja kljub najboljšim željam odbora o zadnji reformi. In tega se ne smemo dovoliti. Potem pa okoljska plat, imamo pristopen postop, pogojevanje, ekoschema, in potem okoljska schema, ko je Bog ustvaril naravo in ni delil na te tri dele. Moramo se ogledati, kaj počnemo in dejansko povedati kmetom, kaj počnemo. Ko me sprašujejo, kaj si želim, da storijo za okolje, mi je zelo težko razložiti, da je to tako ali tako logično. Hvala lepa. Agnew. Poslanec Agnew. Thank you, chairman. Hvala lepa. V zadnjih štirih letih v tem odboru sem opazil, da so poslanci želeli, da se gozdarstvo vključi v SKP. Vedno sem jim rutinskom dejal, da gozdarstvo ni v pristojnosti EU in potem so me pokroviteljsko gledali, se smehljali, ničesar niso rekli. Nikoli nisem videl, da bi se komisija z mano strinjala, sedaj pa smo na pravni točki. Komisija bi morala poslancem reči, prostite, fantje, ampak glede gozdarstva zakonodaje ne bo, to mora biti storjeno na ravni. Evropskega sveta, moramo smeti pogodbe in to mora biti soglasno. Dokaj se to ne zgodi, moramo prenehati govoriti o tem. Druga točka, kar se tiče beljakovinskih pridelkov. Da, pomankanje beljakovin je v Evropi. Večina beljakovinskih pridelkov je leguminoznih. To je stranski proizvod glavnega pridelka. In vsi potem izdajo dušikov oksid, ki je topogedni plin, in kmetje pravijo, da morajo zniževati topogedni plin. Torej, po eni strani in pravimo, da naj znižajo to pogledne pline, če ga ne storijo, so lahko predne kazni, po drugi strani pa želimo, da imajo več pridelkov in ki so tudi belekovinski, stransko in da naj dobijo nagrado. Po eni strani torej govorimo to, po drugi drugo, to je protislovje, se bomo lotili tega, hvala. Andrew. Gospod Andrew. Gospod Andrew. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot veste, nas je nekaj že od samega začetka nasprotovalo predlogu Evropske komisije. Ta predlog ni ustrezen, kar zadeva prihodek evropskih kmetov. In tudi ne mislimo, da je dober predlog, kar zadeva nevezana plačila potem eh, pa so tukaj še okoljski ukrepi. In rad bi čestital eh, poročevalki zaradi tega, ker je podala veliko zanimivih predlogov. Glede na to, da nimamo veliko časa, bom se osredotočil na dve točki. Prva točka. Nova arhitektura ozelenitve. Mislim, da predlog ni dovolj ambiciozen. Določiti bi morali instrumente za doseganje večje učinkovitosti. Potrebujemo okoljske ukrepe, ekološko schemo in paziti moramo, da ne bomo zašli v isto past kot tekom prejšnjega mandata. In potem druga točka, pravična porazdelitev pomoči ne strinjam se z 100 milijoni evrov. Sem zato, da določimo omejitev na ravni Evropske unije, ne na ravni držav članic. Mislim, da potrebujemo enoten pristop. Poleg tega pa je potrebno preprečiti, da bi se s tem zmanjšalo število delovnih mest. Bogovič. Bogovič. Eh, najprej hvala Ester, za poročilo, zahtevno, naj, najzahtevnejše poročilo tega mandata našega odbora. E, dobro pripravljeno, opozarja na pomankljivosti, ki so v osnovnem predlogu, kjer so najbrž te skupni cilji od tako subsidijarnosti, fleksibilnosti, skupne kmetijske politike pravilni, je pa še treba marsikaj dodati. Ključna naloga bo sedaj, kot vemo, priprava strateških načrtov v posameznih državah, ki so nek način vizija razvoja države na področju kmetijstva, pa tudi na področju razvoja podeželja, kajti kombiniramo prvi in drugi steber. Eh, zelo pomemben bo to dialog v posameznih državah, ki mislim, da je nasplošno pomankljiv in ga je premalo in vedno manj ljudi razume, kaj pravzaprav kmetijstvo počne, zakaj so te storitve, ki so poleg hrane še za okolje in marsikaj potrebne in da, da imamo tudi večjo podporo pri, pri eh, teh eh, davkoplačevalcih oziroma naših eh, sodržavljanih. Eh, podpiram usmeritev eh, v smeri družinskih kmetij. Pri kepingu, eh, degresiji bo najbrž eh, še potrebno kar marsikaj se pogovoriti, vendar pa usmeritev je pravilna. Podpiram usmeritev in podporo mladim kmetom. Eh, tu dodajam, da ne smemo pozabiti tiste, na tiste, ki predajajo kmetije, kajti marsikdaj so ti ljudje v velikih težavah, ko predajo kmetijo prenos znanja, eh, nove tehnologije, to mislim, da je tisto, s čimer bo potrebno okrepiti predvsem in to lahko naredijo mladi kmetje, skupaj s področjem digitalizacije, eh, ki na nek način, kar tudi sam predlagam v amandmajih v okviru koncepta pametnih vasi, kjer povežemo vse, ki živijo na podeželju in zagotovimo tudi priliv tako regijskega sklada, socialnega sklada, kohezije, Horizona, Interrega na podeželje, kajti kmetje na podeželju brez ostalih ne bodo mogli živeti. Kmečki otroci ne bodo imeli kam iti v vrtec, če ne bo podeželje poseljeno. In to je ta holističen pristop razvoja podeželja, ki ga moramo tudi v teh dveh eh, v strateškem načrtu zajeti. Zato se nikakor ne strinjam s tem velikim zmanjšanjem sredstev za program razvoja podeželja madame Schreier. Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan Esther. De laatste opmerking. Gospa Schreier. Ga werd gemaakt ondersteuning. Hvala lepa. Esther, to kar je dejal kolega kot zadnje, to podpiram tudi sama. Prva točka pa je tista, katero je govoril gospod Ertuk. Gre za zemljo, ki je v lasti kmetov ali pa za zemljo, ki jo ima nekdo v lasti, pa je ne obdeluje. Ne gre za multinacionalke, gre za torej kmete. S poročilom Dorfman smo o tem tudi že govorili. Druga točka, kar se tiče prvega in drugega stebra in kako potem ravnamo pri strateških nacionalnih načrtih s tem. Lahko rečemo, da je za kmetijski sektor najpomembnejše, kako s tem ravnajo države. Ne moramo, reči, ne moramo ne imeti enakih pogojev za vse. Tudi zelenitev je pomembna. To ima opravka z okvirno direktivo o vodah, s politiko subvencij, s prihodki za kmete, da bodo lahko ohranjali okolje. Gospa Maginas, da, prav imate, kmeti zahtevajo razvoj podeželja, ampak kot odbor za kmetijstvo smo si bili enotni, da bomo investirali denar v ohranjanje okolja. Tudi v Enviju so se s tem ukvarjali, pa potem kolega Garbandi vse izbrisal, tako ne sme biti. Potem, kar se tiče prepovedi letov, to ni izvedljivo. Na to temo bom tudi podala predlog spremembe, pa tudi strategija, naprimer za krompir, je zelo pomembna na nizozemskem, potrebujemo pa dobre cene, veliko poročil je že bilo napisanih na to temo in to moramo zajeti. Gospod Jar. Ja, vielen dank. Äh, erstmal vielen dank an die Berichterstatterin. Und ich hab... Hvala lepa. Seveda moramo biti pošteni drug z drugim, poročevalka. Kaj pa lahko stori, dobijo osnutek strani komisije, naš kolegi tukaj in potem skušamo najti težke kompromise. Kompliment veliko je uspelo že doseči zelo pozitivnega. To je dobro delo in novim predlogom se ne bo zapirala, če jo dobro poznam. Potrebno je ravnati pošteno drug z drugim. Veselil sem se aplauza, ki ga je dobil kolega Dorfman delno. Dejal sem si, da moramo to potem prevesti v ukrepe. Ne govorimo o kepingu, vas bo čudilo. Zakaj pravzaprav dopuščamo, da nimamo najnižjih plačil na hektar na severu, jugu, vzhodu in zahodu Evropske unije? Samo ker je moj dedek imel določene primere na hektar, dobil to, ostali pa več, ker ni bilo to zgodovinsko. Torej, imeli bi najnižjo premijo 150 evrov na hektar, posod pa je in to bi že imeli dober ukrep potem pa tudi iskrenost. In potem bi lahko govorili na naslednji stopni, kako bi razdelili sredstvo med manjšimi in večjimi kmetijami. Seveda, vsega ne bomo sami razrešili, ampak če bi potem imeli to razpravo med manjim, manjšimi in večjimi, bi dali, da dajemo večjim, odzajemo večjim in dajemo manjšim, to se mi zdi prav. To moramo nekaj storiti, to moramo storiti, zato da bi imeli neko notranjo kohezijo, ki bo končno delovala. Potem nadaljna točka in tukaj lahko govorimo o potem tudi o povezanih plačilih, vezanih plačilih. Sedaj pa škoda zaradi volkov. Gospod Orfman ima prav, ni pomembno, kdo to plačujemo sami. Davkoplačevalci, škodo za volkove. Tukaj imamo odstavek škoda za zaščitenih živali. Plan B pa je ustrezno načrtovanje s temi zaščitenimi, upravljanje z zaščitenimi vrstami. In potem zelenitev, to je bilo že omenjeno, poznate moje mnenje. Že pri zadnji reformi sem bil mnenja, da je zelenitev popolnoma za drugi stebr, to ni delovalo zato, ker je bilo v prvem stebru. Zato moramo s temi ekoshemami ravnati podobno. Drugi stebr, potem pa lahko programi delujejo regionalno in potem bolj laže. Še enkrat, velik kompliment. Kompl kompl kompl kompl kompl kompl kompl poročevalki, ki mora sedaj obdelati še nekatere predloge. Hvala. Vyčerpali smo ze strani pani panov poslov. Tako, hvala lepa, izčrpali smo seznam govornikov, menu političnih skupin. Sedaj pa predstavnik komisije, gospod Nija, prosim, beseda je vaša. Gospod Nija, kar nekaj časa je, potem pa še poročavka. Gospod Nija, hvala lepa. Storil bom vse, kar je v moji moči. Da bom zdaj vse. Naj se najprej zahvalim poročavki za njeno poročilo. Res mislim, da je to odlična podlaga za naše prihodne sodelovanje skupaj s svetom. Še prav posebno sem hvaležen za podporo za to, kar že nekaj mesecev imenujemo nov model uspešnosti, ko želimo imeti več uspešnosti, več subsidijarnosti za države članice in več potencijala za poenostavitev za nacionalne organe, pa tudi za kmete. To je res, to je premik v paradigmi, v sistemu. Mislim pa, da moramo zagotoviti, da nam bo to uspelo strezno urediti. Ne moramo se premakniti iz enega v drug sistem, pa ostati nekje na sredini. Kaj potem ne bomo dobili najboljše od obeh svetov, ampak najslabše. To je moja torej, splošna prošnja, da zagotovimo, da bomo pri nadaljem delu spremembe, ki bodo podane na predlog komisije, dosledne s tem, kar želimo doseči politično. Potem pa še preliminarna pripomba, kar nekaj elementov je, ki so pred nami, o katerih govorimo danes, kar se tiče MFF-a, večletnega finančnega okvira. Veste, da ne to še sva pogajan, govorimo o sofinanciranju, govorimo o interni konvergenciji, pravila M plus 3 za podrželjski razvoj. Zato se tega ne bom dotikal sedaj. Potem pa začnemo s cilji. To, kar skušamo storiti, je, da skušamo cilje pogodb prevesti v izive, kot to vidimo za naslednjih sedem let na kmetijskem področju. Zato smo oblikovali cilje tri splošne, devet specifičnih ciljev, ki jih lahko najdete v našem predlogu. Ko spominjamo formulacije glede teh ciljev, pa moramo upoštevati, da moramo potem to prenesti tudi v druge dele modela in kazalnike. Ne moramo imeti ciljev, potem pa ne kazalnikov, kako meriti napredek pri teh ciljih. Biti moramo zelo previdni pri formulaciji. Komisija se je na dolgo interno pogovarjala o tem, seveda pa smo odprti kot vedno na izboljšave, to moramo imeti v mislih. Kar se tiče zelo specifično vprašanja glede žensk, seveda države članice bodo v strateških načrtih SKP lahko ponudile podporo ženskam, če bo to potrebno, to je jasno navedeno v kontekstu osmega cilja. Ampak mislim, da zato ni potrebno, da si sedaj izmišljamo nove specifične cilje, ki bi imeli opravka samo z ženskami. Poročevalka je podala tudi pripombo, da moramo se lotiti vseh teh ciljev. Vedeti je treba, da bi države članice dejansko morale narediti oceno glede vseh devetih specifičnih ciljev. Če ugotovijo, da za določen cilj ni potrebe, da posredujejo in da sredstva lahko namenijo drugim na boljši način, potem konec koncev morda ne bodo imeli programske intervencije za ta specifični cilj. Ampak ocena je potrebna. To je prvi korak našega novega sistema. Države članice bi morale zajeti vseh devet specifičnih ciljev. Kar se tiče CPR, tukaj smo spet hvaležni za podporo, ki jo vidimo za naš predlog, da imamo zelo omejen opt-in, kar se tiče določb CPR, del zdravega, ustreznega, dobrega upravljanja mora biti del tega, seveda moramo zagotoviti to, zagotoviti pa moramo tudi, da je to, kar imamo v predlogu poročevalke, nekaj, kar bo ustrezno izraženo tudi v CPR in o tem se pogovarjajo tudi drugi odbori v tem parmetu, v tem trenutku. Potem pa podnebje in okolje. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo biti bolj ambiciozni, kar se tiče varovanja okolja in boja proti podnebnim spremembam. Dejansko smo predlagali, da to izvajamo ne samo s specifičnimi predlogi, ampak tudi splošno podporo. No backsliding, kar se tiče člena 92. Mislim, da nismo zadovoljni, ker pač človek skuša to črtati. Ampak konec koncev moramo gledati na vse skupaj širše, globalni sveženj je pomemben. Veliko je različnih elementov za okoljsko zaščito, boj proti podnebnim spremembam, prvem in drugem stebru tudi pogojevanje in konec koncev bomo morali narediti oceno, ali bomo s celotnim svežnjem izpolnili cilje in ali to zadošča več okoljski zaščiti. Seveda pa nas nekoliko skrbi, da ne bi črtali te horizontalne klauzule, ampak tudi vključevanje NCAL v omejitev pri drugem stebru ali pa tudi potem omejitev pri programu zelenjava in sadje ali pa tudi pri programu pri pregledu uspešnosti. Potem pa proteinski brekovinski pridelki. Tukaj seveda si vsi želimo podpreti sektor, zelo pomemben dogodek bomo imeli v Avstriji konec tedna. Komisija bo predstavila poročilo, kako se namerava lotevati tega izziva. Naj tukaj omenim samo tole. Beljakovinski pridelki so široko podprti zvezano podporo v prvem stebru, kar se tiče preloga poročevalke, da bi vključili beljakovinske pridelke tudi v druge sektore, kjer bi lahko imeli sektorske intervencije, pa smo zelo odprti na to razpravo z vami. Še nekaj kar se tiče cappinga, veste, to je prostovoljen element, ki se ga je potrebno lotiti na evropski ravni. Strinjam se s tistimi kolegi, ki. Vesel sem tistih kolegov, ki ste to podprli. Za nas je potrebno, da zagotovimo enake pogoje za vse. Zato ne sme biti to samo obvezujoče, ampak moramo poštevati tudi strošek dela na poenostavljen način, da bomo zagotovili, da tisti kmeti, tiste kmetije, ki so delovno intenzivne, ne bodo kaznovane v primerjavi z drugimi. Kar se tiče ekoloških schem, pa dejansko se strinjam s poročevalko izključevanje ekoloških schem iz obvezujočega capinga bi bilo dobro za okolje. Po drugi strani pa imamo seveda cilj, da imamo več ciljne podpore v prvem stebru. In tukaj imamo dva potencijalno protislovna cilja in tukaj moramo najti dober kompromis in mislim, da se bomo morali na to vrniti še v nadaljnih razpravah. Kar se tiče podeželjskega razvoja, mislim, da tudi tukaj podpora ženskem nekaj, kar lahko države umestijo v svoje nacionalne načrte, že s tipi intervencij, ki smo jih predlagali. Politiko podeželjskega razvoja, to imamo trenutno, v uredbi 13.05, to ne bi bilo v skladu z našim novim modelom. Ali bi imeli potem spodbude za nekatere ukrepe na podeželju, kar se tiče okoljskih in podnebnih ukrepov, mislimo, da to ni potrebno, kajti ko države članice izračunavajo podporo, ki jo bodo dale kmetom, bodo že morale zagotoviti, da so ti ukrepi za dosti privlačni, da bodo pritegnili kmete, ker so prostovoljni za kmete. Torej bodo podporo zagotovili na tej ravni, da bo privlačna. To bo torej že ugrajen na vzpodbuda. Vendar pa potencijalna težava obstaja, kajti tisti ukrepi potem ne bi bili več eh, združljivi eh, z zeleno škatlico Svetovne trgovinske organizacije, šli bi v rjavo. In potem bi podvojili podporo Evropske unije, ki je trenutno v rjavi škatlici če bi dejansko potem podnebne in okoljske in povezane ukrepe prenesli iz zelene v rjavo. Torej moramo zelo previdno delati na tem. Tukaj je malo dodane vrednosti, če sem čisto realen. Potem zadnje dve točke, regionalizacija in prehod. Veste, da predlagamo en strateški načrt po državi članici in seveda moramo imeti en sam organ v tej državi, ki se pogovarja s komisijo. To ne pomeni tega in to mora biti jasen, da bi potem praktično vsi elementi, ki bodo države članice imele, da bi jih vključili v to novo uredbo, lahko bili potem načrtovani na regionalni ravni. Naš predlog daje absolutno prožnost državam članice, da upoštevajo svoje, svoje strukture in tiste države, ki pravijo, da želijo imeti na regionalni ravni intervencije v podeželju, lahko to storijo. Smo pripravljeni na dialog z vami in tudi svetom, zato da zagotovimo, da bo institucionalna strategija, kar se tiče plačilnih agencij, kar se tiče upravljavskih organov, spoštovala ustavne in strukturne omejitve določenih držav. In potem zadnja točka, tranzicija, prehod, ki ga vidimo. V predlogu poročila. Mislim, da je še malo prezgodaj govoriti o tem danes. Še prav posebno, da bi določili točen datum. Države članice bodo potrebovali nekaj časa za strateške načrte SKP. In komisija bo potrebovala nekaj časa za pregled leteh, da bo sprejela dobro odločitev ali ga potrditi ali ne. To vzame čas. Pri našem predlogu smo delali z domnevo, da bo celotna zakonodaja sprejeta, stani so zakonodajalcev še pred novim več, večletnim finančnim okvirom 1. januarja 2021. Če se zaradi kakršnega koli razloga to ne bo zgodilo, bomo to seveda morali upoštevati, ko bomo gledali različne faze v uredbi, da bi pa že, že sedaj predlagali datum, ki je precej oddaljen, pa bi dalo napačen znak sektorju in naši politiki, da želimo izboljšati uspešnost s to reformo na tak način, da bodo prejemniki to dobili kar se da hitro, da bodo dobili maksimum iz naslednjega večletnega finančnega okvira. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo še enkrat poročevalka. Deset minut, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim vsem tistim, ki ste spregovorili, poročavcem v senci in vsem kolegom za vaše prispevke in pripombe. To bo obogatilo poročilo. V vsakem primeru upam, da bodo vse te pripombe se prelile v predloge sprememb. Orodja in instrumenti, ki jih imamo na voljo, morajo biti sčasoma prilagojeni, saj se časi spreminjajo. Imamo nove komunikacijske instrumente, urodja, vse se spreminja. Družba želi vedno pogosteje, vedno znova vedeti, kaj lahko stori, kako se lahko prilagodi na to. Tudi SKP se mora prilagoditi na novo obdobje državljani zelo pozorno in z velikim interesom spremljajo to, kar se dogaja na strani evropskega proračuna in SKP je tukaj zelo pomemben, se odreže velik delež. To je politika, ki ima vpliv na celotno družbo. Vsi vemo, da se veliko potrošniških vprašanj povezuje tudi z SKP. Zato moramo to politiko aktualizirati in narediti dostopno za vse. Gre za spremembo paradigme, je pa to tudi priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Ne bom rekla, da moramo kar tako sprejemati vse, kar nam predlaga Evropska komisija. Mislim, da je dovolj skupnih elementov, da se izognemo velikemu tveganju renacionalizacije, ki preži na nas. Velik del mojih predlogov sprememb gre v to smer da imamo torej nek skupni svežen za vse strateške načrte držav članic, tako da si bodo podobni, da bo to imelo skupno podlago. Potem pa seveda okoljske težave na finskem niso enake tistim na jugu Evrope, v Španiji, v Andaluziji. Potrebno se je prilagajati različnim regijam, geografskim podnebnim področjem. Renacionalizacija ne. In da bi se temu izognili, bomo morali biti odločni. Predlagam to, kar sem predlagala, sedaj pa seveda čakam tudi na vas, na vaše predloge sprememb, da bomo imeli torej te skupne elemente, ki bodo imeli skupni vpliv. Ta instrument prilagajanja, ta, tiste težke načrti, bodo prilagoditev na sedanje obdobje. Seveda pa se je potrebno izogniti renacionalizaciji. To se pričakuje od nas. In potem, seveda, razumem tudi, kaj kmete, prič, kaj kmete pričakujejo od nas. Sem pa bila začudena, ko je predsednik komisije dejal, da si ne želi koraka nazaj, da si želi gotovost. Pa seveda nismo samo v Španiji tisti, ki govorimo o tem, to sem slišala tudi v drugih državah, da pričakujejo od nas učinkovitost, prožnost, od nas pričakujejo, da bo SKP še naprej politika za kmetijstvo, za skupno politiko, skupno kmetijsko politiko. In seveda smo nekaj mesecev pred volitvami, tako da je to še prav posebno pomembno obdobje za spremembe SKP. Seveda, vse sem si zabeležila, ne morem govoriti o vseh predlogih sprememb, sicer bo gospod predsednik dejal, da govorim predolgo. Omejitve, o teh ste veliko govorili, capping, to je edino vprašanje, kjer sem resnično želela biti zelo prožna pri tem in to zato, ker sem se sestala s sektorjem, s državami članicami, z veliko izmed vas. In zdelo se mi je, da se mora to prilagoditi različnim strukturam proizvodnje. Torej, ne more biti to enako na portugalskem, kot, tako kot eh, v Estoniji. Na portugalskem ali v Estoniji, naprimer, govoril sem z estonskim ministrom in dejal mi je, da je predlog capinga nekaj, kar bo vplivalo na 60 odstotkov subvencioniranega področja, to bo torej ogromno, prizadene torej več kot polovico vseh. In to je potem skoraj da že kar splošno omejitev za vse. Zato torej predlagam, če bi bilo možno se prilagoditi na različne resničnosti, vendar pa seveda, če se ne strinjate, če menite, da se ta capping ne sklada z našimi cilji, potem prosim predstavite predloge sprememb, ampak upoštevajte, da tukaj ne gre za tehnični ukrep, gre za proračunski ukrep. Cilj kmetov, živinorejcev, ni omejevanje. Tukaj gre za dejansko proračunski ukrep. Mislim, da je potrebno biti prožen. To ni eden od ukrepov, ki bo kar tako uklesan v kamen, ne lahko to tudi spremenimo. Vedite pa, da je to proračunski ukrep, da to ni mehanizem ali instrument pomoči. Tukaj ne gre za redistribucijo. To moramo vedeti, če želite to torej, eh, spremeniti. To je torej splošni cilj, kateremu moramo vsi stremeti. Kot veste, seveda, se je potrebno izogniti temu, da bi prišlo do znatnih izgub. Potrebno je zagotoviti določeno ravnovesje in potrebno je imeti že predhodno analizo. Te pa nimamo. Torej, ne vemo točno, kako bo šlo z redistribucijo. To je torej tista najpomembnejša točka. In potem sem slišala nekatere kolege, ko so dejali, da bomo kaznovali delo na kmetijah. Ampak seveda, omejitev je ena stvar, kaznovati delo na kmetijah, pa je druga. Zato mislim, da moramo zagotoviti to, da bomo zaščitili delo, ne pa kaznovati. Nekateri želijo kvantificirati kazalnike. Želite uničiti SKP? Želite, da SKP ne bo več izpolnjeval svojih ciljev? Seveda je potrebno kvantificirati cilje, ampak na ustrezen način potem pa državski razvoj, tudi o katerem smo govorili. Ne, ne, ni res, ne bom sprejemala znižanja proračuna v nobenem delu SKP. Zahtevam dokumentacijo, zahtevam vse gradivo, da si ogledam, da vzdržujemo ravni, ki jih imamo. Ne želim torej znižati plačil. Želim si ohranitve celotnega proračuna tako kot večina poslank in poslancev v tem parlamentu, potem pa tudi podpora mladim kmetom, to je popolnoma jasno. Več mladih kmetov, kot imamo, bolje je, tako da sem seveda zelo vesela vaših pregospem, da to izboljšamo. Kar se tiče subvencij za trajnostni razvoj, na primer, to pa je pravzaprav klepljeno pogojevanje. To pomeni, da je vse že zavezujoče in sicer ne za to, da dobite 30 odstotkov pomoči, ampak 100 odstotno, tudi kar se tiče zahtev zelenitve. Tudi to ni 30 odstotno, temveč 100 odstotno vezano na subvencije. In to pomeni, da bodo subvencije veliko bolj povezane z okoljskimi ukrepi. In potem bodo tudi zahteve po varstvu okolja, ki jih dajemo kmetom, morale biti 100% izpolnjevanje, ne samo 70%. To se je sedaj imenovalo subvencija za trajnostni razvoj, ampak to ne zadošča. Ne zadošča samo sprememba sprememba te formulacije. Mi smo odgovorni za to. Če bomo zahtevali še veliko več, potem bomo dali manj. Mislim, da moramo to ohraniti, zato da bomo imeli ambiciozne kmetijske cilje in bomo to lahko zahtevali od kmetov. Zaključujem, gospod predsednik, zaključujem. To ne more biti tako, da bomo del subvencij ločili od ambicioznih okoljskih ciljev, ki jih vsi imamo kot poslanci in kaj zahtevamo od kmetov. Hvala lepa za vašo razpravo. Čakam na vaše predloge spremem, takoj ko bodo pripravljeni, pa se spet dobimo. Hvala lepa, gospa poslanka. Determinacija jako. Spoštovane poslanke in poslanci, ta odločnost, s katero smo se tega lotili, s katero se je to lotila kolegica, to je nekaj, kar moramo obdržati zelo veliko različnih pristopov imamo, gre pa seveda za ustrezno izvedbo. Ali želimo ohraniti skupni značaj politike, vsega seveda še nismo zmogli uskladiti, potem tudi vprašanje cappinga in potem veliko vas je govorilo tudi o proizvodni in pridelavi. gre pa za to, da mora vsak hektar biti konkurenčen. To pomeni, da se moramo ukvarjati tudi z načini proizvodnje in to moramo poštevati. In potem za zaključek, malo me je skrbelo, kar se tiče renacionalizacije skupne kmetijske politike. Ampak mislim, da mora tu iti za nekaj, usklajevanje, koordinacijo strani Evropske komisije. Imeti moramo pa tudi določen, do, določeno nadzorno funkcijo za nacionalne parlamente, kar se tiče eh, nacionalnih strateških načrtov in tudi za Evropski parlament. Poleg komisije bomo potrebovali neke nadzorne instrumente in to bi lahko potem povezali z izvajanjem za nadzor. Torej za nadzor tukaj bi nacionalni parlamenti počeli to na nacionalni, evropski pa na evropski ravni. Kar pa seveda ne pomeni, da moramo vse upoštevati na nacionalni ravni. Ampak imamo pa možnost podati pripombe. In za zaključek, hvala lepa za to razpravo. Nisem želel preveč omejevati te razprave. Gospod Kaputo, žal mi je veliko časa smo imeli za razpravo, ampak seveda morda ne dovolj. Vsi ste izrazili svoje mnenje. Potem pa še nekaj predlogi sprememb do 3. decembra. To zadeva obe poročili in prosim vas, da pozorno preberete tudi pismo predsednika parlamenta nadaljujemo ob 14.30. 14.30 imamo gosta, zunanjega gosta, tako da bi bilo lepo, če bi bili kar se da točni, da dvorana ne bi bila prazna. Ob 14.30 se vidimo.